sie es plündern, plündern das Edermeer. So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, kolegice in kolegi. V našem novem okolju, kajti v tej stari dvorani za zasedanja, kot vidimo, bo prav zadostna za našo število, kakorkoli že mnogi od danes, mnogi od nas imamo danes številne druge obveznosti, kot lahko ugoto, ugotovim, ampak vsekakor nas je dovolj, da smo sklepčni in tudi dobro je tako. Mislim, da vam je prost teden godil, da ste lahko tudi opravljali druge dejavnosti, ne le naših zaseden, tako da lahko takoj, kar začnemo s programom za današnji dan. Sprejeti dnevnega reda. Če nima kdo kakšnih posebnih želja, ga lahko kot takega sprememo, potem sporočila predsednika. Nekaj stvari lahko omenim. Ena od naših delegacij je bila predprejšnji teden v Nagoji pri konferenci o bioraznovrstnosti Združenih narodov. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, da je protok, tako rekoč v zadnji minuti prišlo do določenih rezultatov in eh, to je pomenilo, da proces Združenih narodov ni zašel popolno krizo, temveč je morda s tem sklepom iz Nagoje doživel določen zagon. Zato bomo več o tem lahko povedali tudi posebno točko dnevnega reda, tako da tukaj ne bom predolgo razpredal, ampak ta rezultat, ki je bil dosežen, je po mojem mnenju nekaj, kar nas razveseljuje. Tudi v ZDA so bile volitve, tudi to smo vsi spremljali, lahko razmišljamo, kaj to pomeni za podnebne spremembe in za prihodne konference v Cancunu. Stališče ZDA prav gotovo ne bo nič mehkejše in videli bomo, ali bosta dve veliki stranki v ZDA kakorkoli lahko prišle do razumne odločitve glede podnebnih sprememb in boja proti podnebnim spremembam. Imeli, prav tako smo lahko videli nedavno sporočilo Evropske komisije o kjotskem protokolu in o evropskih zavezah s tem v zvezi in lahko vidimo, da da bo doseženo 8-odstotno znižanje CO2 izpustov. EU 15 držav bo doseglo celo 10,4-odstotno zmešanje. EU 27 pa bi, prišlo, pa bi lahko doseglo celo 14,3-odstotno znižanje. Vemo pa, da je v določenih državah eh, gospodarska kriza nehote prispevala tudi k večjemu zniženju CO2. Kakorkoli že, mi smo s tem izpolnili naše zaveze. Še to bi omenil. Danes bomo ob 15 minut čez drugo popovdan lahko spremljali film o modroplavutem tunu. Ta film smo dobili od našega kolega. Veliko smo že razpravljali o tem o tej temi, kdor bi želel videti. Ta film je vsekakor vabljen, torej ob 14. uri 15 minut bo ta film tudi predvajan. Toliko torej z moje strani in s tem lahko preidemo na tretjo točko dnevnega reda, ki se glasi krepitev jedrske radiološke, kemične in biološke varnosti v Evropski uniji akcijski načrt KBRJ Evropske unije. Poročevalka za to vprašanje je Kartika Tamara Lijo Teh in um, imamo precejšnje število predlogov sprememb, po katerih bomo glasovali. Včasih bomo za to potrebovali tudi glasovalne kartice. Ne vem, ali ste svoje že ustavili. Jaz bom svojo kar takoj. če bi slučajno prišlo do negotovosti, ali imamo večino ali ne za podporo določenega predloga spremembe. Tako da lahko začnemo z glasovanjem. Glasovanje v svežnju, predlog spremembe 7 in A, kdo je za? 7, 8, hvala, kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe številka 9 za. proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, preverimo. Torej 14. predlog spremembe. Konec glasovanja? Ne. Trenutek? Prav, zdaj je konec glasovanja. Ne deluje? Ne, ne deluje. Poskusite drugega, prosim. Torej, tole bomo ponovili, ker kolegica Gardini ni uspela glasovati. Zdaj pa gre. No, pos, prosim, ponovimo. Vsi še, še enkrat glasujte. Torej konec glasovanja. 24 za, 20 proti. Sprejeto. To je bil torej 14. predlog spremembe, sedaj številka 15. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 16 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 19 za. proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa ločeno glasovanje 26 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto. S tem prehajamo na vodne izjave. Ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Najlepša hvala, sedaj pa še kot zaključe glasujemo elektronsko v celotnem predlogu. Glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 48 za, nihče proti, nič, noben zdržan, torej soglasno sprejeto. Čestitam kolegici Lioteh. So, dan kommen wir zum Punkt. Tako, s tem prehajamo na četrto točko dnevnega reda o evropsko evropskih okoljsko-gospodarskih računov. To poročilo so koordinatorji dali meni. Imamo celo vrsto predlogov sprememb, o katerih bomo glasovali. Številka šest. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe. 12 je brezpredmeten, ne. Torej bomo vendarle glasovali. Torej ekon 12 za, proti, stržani, zavrnjen. Ekon 13 za, proti, stržani, preverimo. Torej ekon 13, preverimo elektronsko. konec glasovanja. 26 za, 23 proti sprejeto. Številka 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 26 za. Proti? Zdržani? Sprijeta. Številka. No, nadaljujemo pri številki 27. Predlog spremembe gospoda Skilakakis. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Številka 28. Za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Številka 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. Ekon 15 je naslednja. Slednji predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In naslednji. Številka 32, Krista Klas, za, proti, vzdržani, sprijeto. Številka 9, za, proti, vzdržani.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 35 za, proti, vzdržani, sprejeta. 36 za, proti, vzdržani, sprejeta. Ekon 16 za, proti, vzdržani, sprejeta. 37 za, proti, vzdržani, sprejeta. Proti? Zdržani? Sprejeta. Ekon 17. Za? Proti? Zdržani? Sprejeta. 38. Za? Proti? Zdržani? Preverimo. 38. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 za, pravi predsedujoči. Aha, 39 za. Sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. 13 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 14 za. Proti. Vzdržani. Tudi sprejeto. 42 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ekon 19 za, proti, vzdržani, sprijeta. 43 za, proti, vzdržani, sprijeta. 44 za, proti, vzdržani, sprijeta. 45 za, proti, vzdržani, sprijeta.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 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za, proti, zdržani, sprejeto. 50 za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa vodne izjave. Ekon 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprijeto. Ekon 2. Za. Proti. Vzdržani. Tudi sprijeto. Ekon 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ekon 4. Za. Proti. Proti. Zdržani? Sprijeto. Lahko pa vseeno preverimo. Ekon 4. Glasujemo. Eh, Konec glasovanja. Sprejeto. Pa zdaj. Zdaj pa številka ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Ekon šest, za. Proti, vzdržani, sprijeto. Osemnajst, za. Proti, vzdržani. Mislim, da je sprijeto, ampak bomo preverili. Osemnajst, glasujemo. Ja Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Ja. Jasna večina. Sprejeto. 19 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 2 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Ekon 7. Ločeno glasovanje. Prvi del. Za. Proti.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 beendet. Konec glasovanja. Ja, sprijeto. Potem 25 za. Proti. Se mi zdi, da imamo sicer večino, ampak preverimo 25. Glasujemo. abstimmung beendet. konec glasovanja. ja. sprijeto je večina. no, to so bili predlogi spremem, zdaj pa glasujemo elektronsko o osnutku poročila kot celoti. glasujemo. Abstim. konec glasovanja. 39 glasov za, 2 proti, 6 vzdržanih. Zdaj pa glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 40 za, 4 proti, 4 vzdržani. Najlepša hvala za to glasovanje. V Nagoji smo seveda govorili o tej temi, to je bila rdeča nit naravnega kapitala. In spraševali smo se, ali ga je vedno več vsako leto ali vedno manj. Kaj ti okoljski gospodarski račun je pomemben zakon v evropski politiki. Prehajamo na peto točko dnevnega reda ocena ukrepov za obvladovanje gripe H1N1 v Evropski uniji v letu 2009. Spominjamo se, kako pomemben je bil ta virus, ki so ga imenovali v številnih državah tudi virus prašičje gripe. In o tej temi je poročilo pripravila gospa Rivazi, ki bom takoj predal besedo, da predstavi svoje poročilo. Izvoli Mišel. Hvala, gospod predsedujoči. Naj vas spomnim, da na ravni obladovanja gripe H1N1 e smo zahtevali vzpostavitev raziskovalno, preiskovalno komisijo, vendar na koncu je to odbor predsednikov zavrnil, čeprav smo imeli veliko podpis, pod, podpisov. Vendar pa imamo pobudo, ki je omogočila dve reviziji. Eno revizijo tu v odboru na okolje, kjer smo imeli panel odgovornih, ki so, obladov, ki so obladovali gripo. In potem smo jih vprašali, če bi še enkrat storili enako, če bi prišlo do enakega pojava, kot je bil, ko smo imeli gripo H1N1. No in kaj smo gotovili? Ko se je gripa H1N1 začela, že maja je SZO, je gospa Čan dejala, da je to benigna gripa. Pa vendar smo začeli z, že junija z ukrepi na šesti ravni izrednih razmer. Mislim, da je prihajalo težav z definicijo, kaj je to pandemija. Leta 2009 je pandemija pomenila geografsko epidemijo, vendar to ni bilo odvisno od virulence, torej smrtnosti same gripe. In zato je prišlo do težav. Saj Vsaka eh, bolezen, če obravnavamo le njeno geografsko razširjenost, lahko sproži pandemijo. Še nekaj. Imeli smo nesorazmerne stroške z nakupom eh, cepiv. Naj vas spomnim, da smo kupili na milijone in milijone Eh, cepiv proti tej gripi in v Franciji smo kupili 94 milijonov eh, cepiv, uporabili pa smo jih le 8 in zato smo uporabili ogromno denarja. Potem je bila težava še strategijo cepiv. Ni prišlo do koordinacije med državami članicami. Nekatere države članice so menile da mora imeti ciljno cepljenje, torej da recimo cepimo le otroke, nosečnice, diabetike in tako naprej. Druge države članice pa so želele cepiti celotno prebivalstvo. In potem je tu se postavilo vprašanje učinkovitosti cepiva. Po Lizbonski pogodbi, kot veste, Evropa želi imeti neko koordinirano vizijo In mislim, da je tu sedaj primerno, da se, da se stavimo vprašanje, kakšno cepljenje bi potrebovali v tej situaciji. Potem smo imeli več uh, revizij in imeli smo tudi revizijo, oziroma poročilo o tem, do kakšnih konfliktov interesov lahko pride pri delovanju strokovnjakov. In moramo povečati preglednost in dostop do dokumentov. Predstavnik Evropske agencije za zdravila je dejal, da dokumente, ki so govorili o učinkovitosti cepiva in stranskih učinkov, da bi ta dokument morali dati na voljo javnosti, kar pa se ni zgodilo. Potem je obstajala še velika skrb glede stranskih učinkov. Kot veste, je bilo to prvič, da imamo cepljenje in da prvič se je zgodilo, da laboratoriji več niso bili odgovorni za stranske učinke, temveč so države postale eh, pristojne za to in menimo, da mora biti vedno farmacijska podjetja, njihov laboratorij pristojni in odgovorni za stranske učinke cepiv. Vsekakor si želimo več neodvisnosti. Imamo dve agenciji. Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni, imamo Evropsko agencijo za zdravila, ki imata vsaka svoje naloge. In treba je, da ti dve agenciji, zlasti Evropski centr, za preprečevanje nadzor bolezni imajo jasno nalogo, da ko SZO razglasi pandemijo, da gotovi, če se tudi EU lahko s tem strinja. Zato moramo jasno določiti pristojnosti teh dveh agencij. Potrebujemo pa tudi več fleksibilnosti glede znanstvenih podatkov. Če vidimo, da je neka gripa uh, eh, šipkejša od tega, kar smo mislili, kakšna bo, moramo potem to popraviti, ko gre za strategijo. To pa se ni zgodilo. Leta 2010, julija 2010 smo uh, preklicali stanje pandemije, vendar to je bilo veliko potem, ko ni bilo še nobenega primera te gripe. No, tudi res potrebujemo več fleksibilnosti. Evropski centar za preprečevanje in nadzor bolezni mora imeti svojo lestvico uh, izrednih ukrepov in mora biti neodvisen od mednarodnih institucij, kot recimo SZO. In res potrebujemo dobro oceno učinkovitosti cepiv bilo je več zaslišanj strokovnjakov in izkazalo se je, da imamo neko odločeno navado cepljenja, ne pregleduje pa se sama učinkovitost le tega. In mislim, da moramo povečati evalvacijo strategij cepljenja. Poleg tega moramo biti zelo previdni glede uh, hitrih postopkov odobritev. Če želimo okrepiti neodvisnost Evrope, moramo to doseči. Kar zadeva preglednost, moramo imeti revizijo delovanja Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni. Glede EMA naj povem, da je treba povečati preglednost delovanja te agencije. Glede česa? Glede dokumentov v zvezi z, z znanstvenimi poskusi in glede dokumentov v zvezi z stranskimi učinki. No, tu smo dosegli določen napredek, saj je bilo več škandalov, ki so bili izpostavljeni v državah članicah. In moramo, najti, moramo povečati zaupanje državljanov ki naj zaupajo strokovnjakom, ki delujejo v različnih agencijah. In zato moramo, biti, uh, uh, moramo poskrbeti za to, da so izjave o interesih ja, jasne. Če nek strokovnjak reče, ne, ne delam za uh, nobeno farmacijsko podjetje, to morda ni res. To moramo preverjati. Potrebujemo nadzor. Moramo uh, imeti javno objavo članov skupin, kot je recimo odbor za javno zdravje uh, in drugih namenskih skupin v EU. In kar zadeva sodelovanje. Januar bomo imeli še eno revizijo in skušali bomo ugotoviti, kakšno sodelovanje bi morali imeti med državami članicami in EU. Na nivoju EU moramo jasno določiti naloge, pristojnosti in odgovornosti komisije Evropskega centra za preprečevanje nadzor bolezni EME e in držav članic. Potrebujemo postopek, ki bo omogočil državam članicam, da usklajeno kupujejo cepiva. Spomnimo se, da nekatere države članice niso imele sredstev za nakup cepiv. Predstavljajte si, da je bil ta virus zelo virulenten. Recimo v Franciji bi imeli ta cepiva, v Združenem kraljestvu tudi, v nekaterih drugih državah pa ne. Zato potrebujemo imeti nekakšen postopek za skupen nakup cepiv. Vendar seveda se pa tega lotimo šele potem, ko bomo vedeli, da je cepivo zares učinkovito. še en vidik, vidik financiranja. Financiranje agencij. Zelo pomembno je, da imamo jasno vizijo financiranja agencij. Glede Evropskega centra je jasno, da Evropska unija tista, ki ga financira in torej tu obstaja določena vredostojnost glede, njen, glede eh, ekspertnega znanja v tem centru. Pri EMA pa moramo vedeti, da eh, velik odstotek denarja prihaja iz farmacijskih eh, podjetij in moramo okrepiti eh, kredibilnost naših agencij pred evropskimi državljani. Tu moramo imeti konstruktivno sodelovanje, moramo izboljšati naš, naše, naše sodelovanje, saj ko uh, si ogledamo, kaj se je zgodilo v 2009 in se ogledamo številke, sedaj vidimo, da je veliko manj ljudi pripravljenih se cepiti, ker so izgubili zaupanje. Potrebno je, da okrepimo zaupanje in moramo okrepiti delovanje agencij v EU in tudi delovanje komisije. Ja, merci beaucoup, Michel Rivasi. Bo... Gospa Rivasi, za uvod v to poročilo glede gripe H. 1111. Imamo eh, dolg seznam govornikov. Ob 11. pride ambasadorka iz Mehke. Zato predlagam, da ima vsak do največ tri minute. Gosp Hvala, rada bi povdarila, da gre tu za zelo pomemben, pomembno poročilo, čeprav je to poročilo na lasno pobudo, vendar to je res nekaj, s čemer se moramo soočiti. Ali smo sposobni se soočiti s pandemijo, ali sistem zgodnega obveščanja dejansko lahko pomaga pri tem, ali se zavedamo, da kakšnega tveganja lahko pridali ne imamo nadzor epidemiološkega nadzora, imamo eh, sistem eh, zgodnega obveščanja in eh, preventive, imamo odbor za nadzor in tako naprej. Ali nam vse to dejansko jamči, da bi se lahko spopadli z dejansko pandemijo? Če se ogledamo, kako se je vsaka država članica uh, odzvala na grožnjo, In, eh, lahko, in potem, ko vidim, kako so se zadeve uh, razvijale, vidimo, da je imela vsaka država članica svoj individualen pristop, tudi glede, tudi glede na kupa cepiv, ni bilo kolektivnega pristopa, ni bilo dovolj koordinacije med državami članicami in uh, prihajalo do velikih razlik glede cepiva, glede, oziroma glede tega, koga cepiti in tako naprej. Tako da odgovor je vsekakor ne, nismo pripravljeni, ne, ne bi se znali spopasti z dejansko pandemijo. In to so države članice lahko same ugotovile in tudi na svetu EPSKO novembra 2020. 12. oktobra uh, je bilo jasno rečeno, da uh, to, to, ni, to ni bilo primerno. Skratka, tu imamo sedaj priložnost in ta priložnost bi nam dala lahko možnost, da okrepimo sodelovanje na področju zdravja, tako da bomo lahko vsem državljanom omogočili dostop do kakovostnega zdrav, zdravstva. Poročevalka, katere poročilo uh, seveda pozdravljam, je izpostavila dva vidika in sicer preglednost in neodvisnost. To sta dva pogoja, ki sta nujna za to, da imamo neutralno znanstveno znanje in to je seveda nujno, če želimo okrepiti zaupanje. S tem se seveda nasplošno strinjam. Moramo preveriti strategije v EU in znotraj držav članic, Prav tako moramo pre, pre, pregledati delovanje agencij Evropske unije na tem področju in seveda neodvisnost in transparentnost sta nujna za to, da imamo znova zaupanje državljanov, vendar pa to ni dovolj. Morali bi dodati še uh, pomembnost sodelovanja med državami članice, če bomo želeli obladovati morbitne prihodnje pandemije. In s tem mislim, da bi res lahko dosegli konsens pri spremenju tega poročila. Torej, moramo okrepiti določene vidike pri sodelovanju na področju zdravstva, saj to ni dovolj jasno spostalno poročilo. Korin Lepaž, izvolite. Merci. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala gospe Rivazi za njeno poročilo. Strinjam se z vsebino tega poročila, bi rada povedala, da je to poročilo zelo pomembno. In sicer prvič omogoča nam, da imamo razpravo, odprto razpravo, odkrito razpravo, če lahko tako diplomatsko rečem, glede delovanja različnih uh, agencij lahko smo postavili vprašanje agencijam, če se sicer ne bi mogli storiti v nekem drugem kontekstu. Zlasti, ko gre za vprašanje konfliktov interesov. To je vseeno zelo pomembno vprašanje, ki je bilo doslej precej poljudno obravnavano in mislim, da moramo iti še dlje od tega, kar je tu zapisano. Drugič, navezala bi se na to, kar pravi Andel Vo, pomembno je, da čim bolj uporabimo to, kar že imamo na voljo. Ne, ne zdi se nam primerno, da se države članice lotevajo vsega uh, vsaka posebej. Tako, temu smo bili priča, vsaka je uh, eh, sama uh, eh, neusklejeno naročala cepiva in to gotovo uh, uh, ni primerno. In mislim, da smo se iz tega res lahko nečesa naučili. Vsi moramo imeti boljšo vzajemnost, ne le sodelovanje, vzajemnost. Saj nima smisla, da imamo 27 agencij, ki naredijo 27 revizit in poročil in evalvacij. To res nima smisla. Tretjič. Vprašanje glede uh, cepiva proti H1N1. Tu gre za širše vprašanje. Gre za vprašanje organiziranja znanstvenega znanja v Evropi na vseh področjih. Videli smo, do kakšnih težav pride, uh, je prišlo pri EMA uh, eh, ali pa tudi pri drugih agencijah. Zato mislim, da je bilo zelo zanimivo, da bi lahko to uh, bolj jasno zapisali. Sicer vprašanje je, kako bi to zapisali, v kateri obliki, vendar res je potrebno, da bolj organiziramo znanstveno znanje, ekspertizo za to, če želimo okrepiti zaupanje. Saj dejansko obstaja nezaupanje eh, v Evropi, ne le glede znanstvenih vprašanj, tudi glede drugih stvari. No, morali bi zagotoviti našim državljanom, da strokovnjaki, znanstveniki in EU so dejansko vredni zaupanja. Če bi to dosegli, bi res veliko dosegli in morda je to poročilo prava priložnost za to, da izpostavimo ravno to vprašanje strokovnega znanja. Hvala, Korin Lepaš. Najlepša hvala, Karen Karnbach. Sobrečujem, ker sem nekoliko poznam, ampak let je imel zamudo. Žal zaradi tega sedaj nisem slišala predhodnih govornikov. To, najprej bi se zahvalila gospe Rivazi, da se je dejansko zelo obširno ukvarjala s to temo. Kljub semu pa bi si želela nekoliko bolj ravnoteženo poročilo in to bo tudi prispevek z naše strani, kajti mislim, da je tukaj treba osvetliti še več stvari, kot je trenutno vključeno v to poročilo. Ne želim dvojega, ne želim imeti poročila, ki lobira za farmacijsko industrijo, hkrati pa ne želim poročila, eh, ki predstavlja Evropski parlament kot nekoga, ki stoji na strani nasprotnikov cepljenja. Pravzaprav mislim, da moramo mi nekako obveščati javnost o potrebi po cepljenju. Seveda jih moramo obveščati tudi o tveganjih in uh, tudi pokazati, kakšno je ta ravnovesje med tvegani in potrebami in nujnostjo. Prav tako morda ni zelo razvidno, v kolikšni meri bi to vrstna pandemija privedla do smrtnih primerov. Aprila je je na, bilo napisano, da, da, da človek upa, da upamo, da ne bo tako. Ampak mislim, da je sedaj težko. Če kdo meni, da je to sedaj lahko ugotoviti, kakšne so bile posledice, mislim pa, da moramo napisati, da je treba to število, nizko število smrtnih žrtev pripisati tudi temu, da smo imeli na razpolago zadostno število uh, cepiva. Kajti bilo bi pozitivno, če bi prišlo še do hujših posledic, da te količine cepiva so na razpolago. Svetovno zdravstveno organizacijo moramo skupaj ugotoviti, kaj lahko naredimo bolje v prihodnje, kako lahko te stvari priprečimo, kakšne so pristojnosti, ki jih potrebujemo in kako se te pristojnosti lahko razporedijo tako, da bomo kos izzivom to ni le eh, nekaj, na kar je treba gledati z vidika posamezne države članice ali zastopnikov določenih interesov, temveč mislim, da moramo vsi tukaj, ki, ki zastopamo 500 milijonov evropejcev in evropejk, eh, delati na tem. Tudi pri pandemijah moramo vsekakor sodelovati in se usklejevati z preostalim delom sveta. Hvala. Hvala, Marina Janakutakis. Good morning, Chairman. Um, Hvala lepa. Ja, lani smo, če se prav spomnim, vsi bili v nekoliko v paniki, ko smo spostavili ta neuradni uh, odbor z Mišeljem je bil sestavljen iz različnih skupin in vsi smo poskušali priti do skupnih rešitev. Zanimivo pri tem pa je bilo, da so bili tukaj od zade eh, številni vidiki, ni šlo le za pandemijo. Eh, zanimalo nas je tudi vprašanje preglednosti, prav tako so tukaj bili um, nekateri, ki so hoteli ukrepati proti kmetom in tako naprej. Skratka, vedeti moramo, da je bil glavni problem pandemija katerekoli oblike, ne le prašičje gripe, temveč tudi uh, ptiče in tako naprej. Torej, v takšnih položajih je panika velika, pritisk je še večji. Vlade so včasih nagnjene k temu, da reagirajo pretirano in potem tudi tisk oziroma mediji so tukaj odigrali predvsej neprijetno vlogo. Uh, sem pa bolj uprit oziroma za to poročilo in mislim, da je Mišel opravila dobro delo, kaj ti moramo imeti pod lupo postopke in tudi gledati moramo, kakšne so vloge inštitucij, ne le zdravstvenega centra za preprečevanje nadzor ECDC. Seveda moramo imeti pred očmi tudi um, kmete, farmacevsko industrijo, vedeti moramo, kakšne so medsebojne povezave med državami članicami, kako se one odzivajo. Skratka, različni vidiki tukaj so zelo pomembni. Pri tem pa moramo vedeti vse čas, da je naš glavni cilj to, da vemo, kako bomo ravnali, ko se ponovno zgodi no, to vrsten incident, kajti do njega bo prišlo. In mislim, da moramo postiti druge interese ob strani in se dejansko osredotočiti na to, kako bomo racionalno in pravočasno ukrepali ukrepali in tudi kako bomo ukrepali usklajeno, kajti konec koncev mislim, da ti virusi ne poznajo meja, gre torej za čezmejni problem, torej moramo enotno delovati in se usklajevati. Tako pozdravljam to poročilo, hkrati pa prosim ljudi naj nekoliko postijo svoje lastne interese ob strani in delujejo skupaj na enotni fronti. Najlepša hvala. Uh, Lepo je kdaj slišati tudi aplauz. Mareza Martinez pa je naslednja. Ja, je ni med nami. Tudi Ana Rospah ni. To pomeni, da smo že pri François Grostet. Euh, Hvala, gospod predsednik. No, povedala bom pa nekaj drugega od tega, kar smo slišali. Žal mi je, da moram to reči, vendar kljub vsemu spoštovanju, ki ga imam do svoje kolegice, obranju njenega uh, poročila si, reč, si lahko rečem le, da gre tu za neko intelektualno nepoštenost In sicer moramo zgraditi zaupanje državljanov in najhuje bi bilo, da bi s takšnim poročilom to še povečali, saj so tu določene stvari netočne, tu so določene trditve, ki nimajo utemelitve. Seveda danes vemo, da je bila pandemija veliko manj nevarna, kot smo mislili, da bo, ko se je začela in še dobro, da je bilo tako. Vendar Eh, mislim, ne smemo tu popustiti eh, ideji eh, zarote in da se je SZO zmotila, SZO je imela dejanske pomisleke glede tega, kako um, uh, nevarna bo ta gripa. Uh, 10. maja je predsednica SZO dejala, da je skrb uh, upravičena Torej, SZO je imela dvome glede uh, same gripe. Tako da ne morem reči, da je SZO vedela, da ne bo tako uh, uh, močna. In seveda normalno je, da smo se ob tem pojavu zadev lotili previdno, moramo biti previdni v takšnih situacijah. Tu imamo številke, toliko in toliko milijona za Združeno kraljestvo, toliko je, je porabila Francija in tako naprej. Za Francijo piše 990 milijonov. No, ministrstvo za zdravje je dejalo, da je bilo le 150 milijonov evrov, se pravi, da to ni resnična številka. Kar zadeva Evropska agencija za zdravila EMA tu obstajajo stalni dvomi glede te agencije, vendar pa je to ena najbolj uglednih evropskih agencij, zato me to res eh, šokira. Imeli smo že revizije te agencije. In če želimo okrepiti zaupanje državljanov cepiva, potem moramo spomniti, da je EMA uh, izdala 27 poročil o H1N1 in vsa ta poročila so na spletni strani te strani, toliko preglednosti, ki jo zahtevate. Mislim, da je. Uh, tu gre za nekaj pomenjena, gre za vprašanje javnega zdravja in če se sedaj držimo nekih eh, teorij zarot, je to še slabše. Prosim, gre za poročilo, ki je intelektualno nepošteno, žal. Hvala. Z nami je direktor EMA, oziroma pride danes popovdne in bomo lahko nadaljevali razpravo z njim. Eh, Žil eh, Pranjo, to je prvi moški, ki se bo danes oglasil. Končno, da zdravje je pomembno za oba spola. Da, treba je eh, dokazati objektivnost predlog ne mo, ni le karikatura, kot je dejala gospa Grostet, saj je dejansko prišlo do problema in sedaj gledamo na to nazaj in lahko le uh, pozdravim kakovost poročila gospe Rivasi, Rivasi, ki dobro kaže na to, da je več možnosti rešitev. Torej, ne gre le za naše stališče poslancov, temveč vseh državljanov, ko smo se spopadli s to pandemijo, ki smo jo najprej obravnavali kot nekakšno katastrofo. Tako se jo je obravnavalo posod po svetu, pa tudi, po, po svetu, pa tudi v EU. No, na koncu to ni bilo tako, vendar. Sveda je pomembno upoštevati načelo previdnosti in to načelo nam pomaga pri ohranjenju verodostojnosti, saj je to vendarle uh, bilo veliko tveganje za naše državljane in zato je zelo pomembno, da imajo zaupanje v nas. Zato je potrebno imeti previdnost, saj imamo viruse, ki, s katerimi se bomo še v, so, v prihodnosti soočali. In zato moramo imeti ukrepe. In eh, ne smemo sedaj teh ukrepov um, postaviti v položaj, ko jih ne bo nišče spoštoval. In uh, gospa Rivasi seveda izpostavlja to, da moramo imeti večjo neodvisnost agencij in da moramo uh, za, za, da moramo imeti večjo preglednost. Naše agencije morajo seveda lahko sodelujejo z SZO, vendar potrebujejo več neodvisnosti in potrebujejo strokovno znanje, ki naj bo bolj zanesljivo in mi, evropski poslanci, imamo tu vlogo, da moramo posredovati pri delu z agencijami, tudi mi moramo praviti svoje delo in moramo seveda zahtevati več preglednosti, ko gre za delovanje tih agencij. Moramo iti dlje od tega, kar imamo sedaj. Torej, potrebujemo več preglednosti in mi smo neposredno izvoljeni poslanci in moramo zato izpostaviti vprašanje konflikta interesov. Temu smo bili priča v številnih svetovnih agencijah, pa tudi v evropskih agencijah. In mi moramo zahtevati neodvisnost In moram povedati, da je prišlo mora biti do konflikta interesov in zato moramo zahtevati, kot pravi poročevalka, moramo mi prevzeti financiranje, eh, moramo imeti nadzor nad financiranjem teh agencij. To poročilo nam bo omogočilo slišati boljše predloge glede koordinacije na ravni držav članic to pa seveda še naprej, seveda pa politika zdravja še vedno ostaja pristojnost držav članic. Antonijo. You, uh... Gospa Parvanova, hvala gospod predsednik najprej. Dovolite, da žestitam gospere Vazi za to poročilo. Odkrito rečeno, pričakovala sem, da bomo na običajni način, ko govorimo o evropskih institucijah, da bo pripravila poročilo, ki bo nekoliko bolj zamegljeno, fleksibilno in tolerantno, ampak S prstom je pokazala neposredno na po problem in iskreno ji čestitam za to. Ko govorimo o tem problemu v zvezi z H1N1 in prejšnjimi pandemijami, tako imenovano ptičjo gripo, lahko omenimo tri glavne trende. Prva tendenca ali trend je, da tisto, kar bi moralo biti javno, je ostalo skrito. Tisto, kar bi Tisto, kar pa je postalo javno, pa je bilo predmet manipulacije. Mislim, da vsi primeri, ki so bili dokazani, ki, da so vse številke bile nejasne, primeri pa niso bili jasno dokazano. Tudi vse, kar zadeva denar, ki je bil uporabljen za boj proti pandemiji in v zvezi s cepljenjem, vse je bilo skrito ni bilo transparentno, kakšne so bile cene cepiv, kakšne so bile razlike v cenah cepiv od države do države. In na koncu naj omenim tudi to, da je bilo čisto netransparentno, koliko cepiva je bilo uporabljenega, porabljenega in kaj se je zgodilo z neporabljenimi cepivi in s tami flujem. Na koncu pa je prišlo do poročil, da je je bila porabljena ogromna količina cepiv, kar pa ni bilo res. 9 milijonov, oziroma 94 milijonov je naročila Francija, samo 8 milijonov pa je bilo porabljenih. Kaj se je zgodilo s temi neporabljenimi cepivi? Ali smo s temi 8 milijoni res rešili ogromno ljudi um, pred gripo ali pa smo samo pomagali drugim priti do določenih prihodkov? Še druga stvar, ta zadeva pandemijo. Ta ima dve razsežnosti. Po eni strani to je gripa, po drugi strani pa moramo vedeti, da moramo zagotoviti transparentnost, ne manipulacije. Tretji trend pa so izkrivljene informacije. Tukaj ne gre za poročilo, ki naj bi govorilo v prid ali proti cepljenju, ampak naj bi šlo za transparentnost, odgovornost in moramo zagotoviti in jasno sporočiti v imenu Evropskega parlamenta ostalim evropskim institucijam in državljanom, da moramo biti zelo pazljivi v prihodnosti, ko nas poskušajo zapeljati v past in ko nas poskušajo manipulirati, da porabimo javni denar brez dodane vrednosti in brez znanstvenih dokazov. V zvezi s tem naj še rečem, da Nekateri od teh izkrivljenih argumentov služijo predvsem komercialnim in političnim interesom. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa Horst Schnellhardt. Ja. Drugi govorec. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekoliko sem presenečen, kako hitro izgubimo spomin. V našem odboru smo sedeli pred pandemijo, pridobili smo informacije in smo močno zahtevali, da je treba storiti vse, da se zaščiti zdravje ljudi. In kaj pravimo zdaj? Zdaj stojimo tu in pravimo, to je vse skupaj neumno, vse skupaj je bilo manipulirano. Gospe in gospodje, kot politik se branim tega, da bom sedaj kritiziral znanstvenike in, jim, in jih krivil manipulacije v tej zelo nevarni situaciji. Kaj bi pa rekli zdaj? Kaj bi če bi takrat odločili drugače, da takrat, da smo že domnevali, da je, da je kaj vse skupaj neumnost. Že tak, da je bil takrat že nek sum manipulacije. V tem primeru, če bi to bilo res, bi vsi rekli ne, brez cepiv, vse skupaj je laž. Potem pa bi morda prišlo do smrti. Zelo sem sodeloval pri epidemiji gripe kjer se ni odzvalo kjer so ljudje stali pred ambulantami da bi dobili cepivo in so umirali to sem videl na lastne oči tako da tukaj ne moremo tako lahkotno govoriti o smernicah in usmeritvah evropske unije o znanstvenikih ki delujejo samostojno to je treba predvidevati nikakršnih dokazov nimamo da je prišlo do podkupljanja do manipulacije takšne dokaze za to vrstne trditve moramo imeti na mizi seveda lahko kot politiki tukaj govorimo marsikaj ampak mislim da se moramo potem če bi kdo drug trdil takšne stvari brez dokazov bi bil obsojen in teh stvari ki jih zdaj govorimo ne moremo dokazati In to, kar je pomembno v tem poročilu, po mojem mnenju, je njegov pristop. Ampak to, da je šlo za konstrukt Evropske unije, ne. To ni res. Nimamo evropske zdravstvene politike. In seveda moramo zahtevati od držav članic, da sodelujejo, da sodelujejo močneje, kajti to je možno poznam tudi namreč razprave o cepivu, ki naj bi bil poslan tja, kjer bi izbruhnila pandemija, kjer cepiv ne bi bilo dovolj in države članice so bile pravzaprav proti. Rekli so ne, mi smo kupili ta cepiva, ne bomo jih sedaj podarjali drugim. Tako da tukaj obstajajo možnosti za izboljšano delovanje, ampak kar se drugih stvari tiče, tukaj imam dejansko določene probleme, kajti mislim, da so te izjave predvsej populistične in mislim, da tega ne moremo podpirati tukaj smo odločali o vrsti, tej vrsti delovanja in mislim, da smo tudi mi soodgovorni za to, kar se je zgodilo. Hvala. Schön, Najlepša hvala, Ester Telange. Ja, eh, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je dobro, da imamo to točko na dnevnem redu danes. Mogoče bom nekoliko bolj diplomatsko povedala, kar imam zapovedati kot ostali kolegi. Nekaj stvari je treba prilagoditi, podobno kot je rekel poročevalec v senci. Pogledamo si lahko samo uvodno izjavo A, ki pravi, da bi že, da verjetno že vemo, da ta gripa ni bila tako vzdržna oziroma virulentna. Trenutno je malo žrtev in upamo, da bo ostalo tako. To sicer lahko vodi v pandemijo in to moramo videti. In to je rekla Margaret Chen, generalna direktorica SZO. Če si pogledamo številke, vemo, da lahko pride do pandemije v nekem trenutku, v prihodnosti pa na nje ne bomo potem pripravljeni. To so ključne izhodišča, ki jih moramo širše obdelati. Dobro moramo biti pripravljeni na potencijalno pandemijo in to na evropski ravni. Strinjam se s poročevalko, da ko govorimo o nakupih, moramo to narediti na inteligenten, na pameten način in imeti cepiva na voljo, ki bodo imela daljšo življenjsko dobo oziroma daljši čas uporabe. In učiti se moramo drug od drugega na podlagi izkušenj. In še nekaj, želimo se biti konstruktivni. Če pa želimo biti konstruktivni še bolj v tem poročilu, moramo razmisliti tudi o tem tudi z stališča državljanom in uporabiti moramo njihovo logiko državljani so predvsejkrat zmedeni, ko berejo to vrstna poročila. Tukaj, je številno, tukaj so številni organi, veliko pomislekov je izraženih, verjetno so kritike in pomisleki legitimni. Pa čeprav gre veliko krat samo za pridobivanje političnih točk, predvsem moramo upoštevati pomisleke in potrebe državljanov, ne pa na to, kako bomo pridobivali politične točke. Državljani se bodo obrnili na nas in se spraševali, pogledajte, kaj, je, kaj je naredila nizozemska vlada. Tik za mejo pa Nemčija pravi, da obstajajo drugačne skupine tveganja. Vse to moramo preučevati, se pravi, pogledati stvari zravni državljanov in zravni Evropske unije. Pandemija je realno tveganje. Res lahko pride do nje in ne moramo tega kar opustiti. Bolje se moramo pripraviti za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Boguslav Sonik. Chciałem podziękować koleżance Rivazy i pogratulować tego e, sprawy. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospe Rivazy za to poročilo. Mislim, da bi morali v Evropskem parlamentu resnično delati na tem, da bodo naši državljani znova dobili zaupanje v naše ustanove. Evropske ustanove bi morale izvajati oceno tveganja. To je po mojem mnenju najpomembneje in to je nekaj, kar bi državljani morali pričakovati od evropskih ustanov, da bomo namreč lahko pravilno ocenili tveganje. Evropska komisija in komisarji bi, so prvi, ki bi morali biti sposobni izvesti to vrstno oceno tveganja. V tem poročilu se zastavljajo vprašanja in nam gre za to, da bi našli odgovore na vprašanja naših državljanov. Tukaj moramo oceniti tudi vlogo medijev pri tej zgodbi z virusom H1N1. In mislim, da so ta vprašanja kakorkoli že upravičena. Torej, nekako moramo odpraviti strahove državljanov. To pomankanje zaupanja ne smemo kar tako pomesti pod preprogo. Množična nabava cepiv ni zadosti. Francoski senat je prav tako zastavljal ta vprašanja. Tudi Evropski svet je, oziroma svet Evrope je zastavil ta ista vprašanja. To že vemo. Zato menim, da v tem poročilu seveda lahko predlagamo določene predloge sprememb, to bo upravičeno, ampak mislim, da si moramo prizadevati, da bi s tem poročilom odgovorili na ta vprašanja. Najpomembnejše vprašanje je, ali je šlo za manipulacijo ali ne. Gospod Hof je zastavil to vprašanje. Ja, na Polskem, naprimer, smo vedeli, da se z nami manipulira. Ve veliki farmacevtski koncerni so se branili prevzeti odgovornosti za stranske učinke. Zato je polska vlada odločila, da teh cepiv ne bo kupila. Imeli smo občutek, da se nam ti nakupi na nek način usiljujejo. Hvala. Najlepša hvala. Kreto na senis, pa naslednji. Uh, Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi želel čestitati gospe Rivasi za njeno poročilo. Menim, da je pomembno, da ocenimo, kaj se je zgodilo v tej krizi. To nas je stalo veliko denarja in to je pomembno v času gospodarske krize. Videti moramo, kako naj se izognemo enakim napakam v prihodnosti. Dolgoročne gospodarske perspektive za Evropo, kot vemo, niso najboljše. Podnebne spremembe bodo obenem tudi povečale količino škodilcev pri kmetijskem gospodarjenju in vse to je treba upoštevati. Tako da bomo preučili možnost, kako naj se izognemo ekonomiji strahu, ki bi lahko negativno vplivala na naše gospodarstvo in na družbo. Strinjam se s vsemi govorniki, ki so zaprosili za to, da se poveča naše strokovno znanje in obveščenost o tem, kaj je to pandemija, da se izboljša koordinacijo, da se izboljša vključenost gospodarstva in da se izognemo tudi nepravim oziroma lažnim alarmom. Hvala. Tako, s tem smo slišali vse komentarje. Sedaj pa bi prosil komisijo Andreja Perisa, da zavzame stališče. Direktor je tukaj, tako da nam bo povedal komentar komisije. <clears throat> Uh, Hvala, gospod predsednik. Komisija bi se želela zahvaliti odboru ENVI in gospe Rivasi za ta predlog oziroma osnotek poročila. To obdobje po pandemiji je primerno za to, da se naučimo kaj drug od drugega, da si pogledamo, kaj je bilo narejeno in da se pripravimo na naslednjo pandemijo, ki bo verjetno prišla nekega dne. Spremembe so potrebne pri izvajanju priprav in te so potrebne v naslednjih letih. Glede ocene situacije, Lahko rečem, da smo zagotovili kar nekaj poročil temu odboru in gospa Rivasi je poskusila neodvisno oceniti, kaj se je zgodilo. Pomagali so ji zunani evalvatori in kar nekaj držav članic je opravilo intenzivne študije. Tudi poročilo o tem je na voljo z dejstvi, z datumi z informacijami, številkami, ki kaže na to, da smo stvar podrobno preučili. Glede nekaterih točk, ki jih izpostavlja poročilo, no, nekaj vprašanj smo že obravnavali. Naj omenim samo mehanizem za pridobivanje in nakupovanje cepiv v primeru pandemije. O tem smo govorili že prejšnji teden na komisiji, o tem pa bo tekla tudi razprava na svetu EPSKO decembra. Tudi na ta način lahko pridemo do vzpostavitve novih mehanizmov in instrumentov. Potem so tu še pobude v zvezi z novimi zdravstvenimi grožnjami. To je svežen, ki, bo, ki ga bo pripravila komisija in ga predstavila parlamentu do konca leta 2011. To je zakonodajna pobuda, ki nam, ne, bi nam pomagala boljše poveza, boljšim povezavam med institucijami in pravnim podlagam v okviru Lizbonske pogodbe. Pa še nekaj pripomb v povezavi s tem poročilom, če dovolite. Prvo je povezano s ciljem, da naj bi izboljšali učinkovitost cepiv poteka že neodvisno preskušanje učinkovitosti te študije. So opravili nekateri javni organi in raziskovalci en velik projekt, ki ga koordinirala ECDC, je neodvisna študija IMO, ki jo opravlja skupaj z zadevnim sektorjem. Govori pa o tem, kako naj bi potekala, potekalo cepljenje pri tovrstnih pandemijah. Več informacij je na voljo tudi na spletnih straneh. In rezultate te študije bomo vključili v naslednje študije in zakonodajne predloge. Pa še nekaj. Preverjamo tudi to, ali so cepiva ustrezna preko našega postopka izdajanja dovoljen. Sledimo podobnemu sistemu kot druge države po svetu, kjer industrija zagotavlja podatke in ti podatki se potem preverjajo pri neodvisnih odborih. Unupamo, da bo ta neodvisnost izboljšala vprašanja povezana s konfliktom interesov direktor Eme bo o tem govoril danes popovdne, prav gotovo. Poskušamo tudi izboljšati raziskave na področju cepiv in izboljšati cepiva. Komisija trenutno ne namerava spreminjati procesov za evalvacijo tudi v primeru nujnih vprašanj. Menimo, da sodelovanje s parlamentom dobro poteka in da lahko Evropska unija pomaga tudi preostalim delom sveta pri vzpostavljanju ustreznih procesov. Dovolite, da se dotaknem še Svetovne zdravstvene organizacije in komisije. Evropska unija je razvila neodvisno oceno oziroma sistem za ocenjevanje ECDC, je agencija, ki zagotavlja neodvisno ocenevanje. Menili smo, da je ECDC to tudi opravljal. Aprila 2009, na začetku pandemije, je preučeval in ocenjeval vse dokaze vsega sveta in dal te ocene na voljo tistim, ki so sprijemali zadevno zakonodajo. Mednarodne zdravstvene predpise so tudi preskušali. Prva je bila tako imenovana zdravstvena pogodba. Vprašanje pa je, kdo sploh lahko koordinira globalne postopke, ko gre za pandemijo. Katera inštanca je boljša? In še na zadnje naj se dotaknem konflikta interesov. Želim predvsem pojasniti odstavek 8, točko 8. Uradniki komisije se morajo držati predpisov, kadrovskih predpisov Evropske komisije in Tu je treba jasno pojasniti, da bi v tem primeru prišlo do konflikta interesov. V naslednjih dneh lahko zagotovim še več pisnih informacij, zaenkrat pa toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ris. Tukaj imamo potem še profesorja Angusa. Nikola iz eh, Evropskega centra za preprečevanje bolezni. Če želite, imamo še 4 minute časa na voljo in lahko predstavite tudi vaše stališče. Much, hey, eh, is... Hvala, gospod predsednik. Ime mi je gospod Nikol in zadolžen sem za koordinacijo pri ECDC že od leta 2005. Lahko preberete mojo izjavo o interesu in tudi izjave mojih kolegov, ampak verjetno bo to bolj dolgočasno branje. Ampak to kaže na to, da pozdravljamo to poročilo, želimo podpreti parlament, to je naše delo. Ampak zato moramo zagotoviti, da imate pravilne podatke v poročilu in da je poročilo pravilno. Kar nekaj stvari v tem poročilu preprosto ni točnih. Moj kolega gospod Ris je omenil in že nekaj letih, ampak glede ECDC lahko rečem, da smo pripravili osem ocen tvegan in sicer zgodaj. Sproti smo jih posodabljali in izboljševali. To so bila poročila in ocene, ki so bile neodvisne od SZO ampak smo uporabili podatke iz držav članic in so zelo, so v veliki meri drugačna kot poročila Svetovne zdravstvene organizacije. Potem cepiva. Financirali smo skupaj z vašimi državami članicami in zdravstvenimi inštitucijami kar nekaj študij o učinkovitosti cepiv. Rezultati so pozitivni. Cepiva so bila dobra in učinkovita. Rezultati so bili objavljeni na naši spletni strani aprila. Ruski poslanci očitno niso obveščeni o tem, kaj je na voljo na naši spletni strani. Gospere Vase želimo zato pomagati pri poročilu. Eden od poročil, eden od dokumentov je bil omenjen na začetku in mislim, da bi si lahko pomagali še z drugimi. Za prihodnost pa naj povem, da se lahko veliko naučimo iz preteklosti. Evropske države članice morajo biti zagotovo bolj fleksibilne. Ampak zagotovo ste bili še bolj fleksibilni kot v prvotnih načrtih. Prvotni načrti so bili precej slabši. Evropska unija je bila priča večji koordinaciji, kot je izpostavljeno v tem poročilu. Tudi odbor za zdravstveno varnost se je večkrat sestav in obravnava vprašanja, kdo je odgovoren za kaj. Tako da imamo nekatere države, ki so naredile več kot druge. Tudi to je treba izpostaviti v poročilu. Če gremo zdaj po državah članicah in si pogledamo, kakšne ocene so opravili v zvezi s pandemijo, vidimo, da obstajajo velike razlike. Zato vas pozivamo, da si pogledate, kakšni odzivi na pandemijo so bili na voljo. In veliko se na, lahko naučimo iz teh odzivov. ECDC bi želela pomagati pri temu poročilu. Nasploh pa si želimo, da bi bili da bi imeli priložnost obveščati poslance o našem delu. To, kar je povedal naš direktor, drži. Menimo, da imamo prav, ravnati pa moramo previdnostno, saj ne smemo pozabiti na prejšnjo pandemijo. Prejšnja pandemija je bila slabša oziroma hujša v drugi zimi kot v prvi zimi ampak spomladi leta 2009 smo uporabili izkušnje iz preteklosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikol. Ja, vaše spletne strani so javno dostopne in vsak se lahko informira. Pobliže pa si bomo pogledali to, kar je objavljeno tam. No, potem pa. Prosim, kolegico prva novom, da zastavi vprašanje. Izvolite. Ja, imam po zelo pomembno vprašanje. Mislim, da je pomembno razumeti, zakaj gre pri teh študijah. Če sem prav razumela, gre za študije o učinkovitosti cepiv, ampak to nas ne zanima. Zanima me, ali iz vidika javnega zdravja in znanstvenega vidika vemo, ali obstaja študija, ki razlikuje med učinkom cepiv in učinkom prave imunosti v prebivalstvu. Kajti nekateri ljudje so imuni že od otroštva. Zanima me, ali je kakšna študija preučila dodano vrednost cepiva poleg tiste prave imunosti prebivalstva. Hvala. Profesor Nikol. Yes. Profesor Nikol, izvolite. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ena od stvari, ki je bila nepričakovana pri tej pandemiji, vsaka pandemija je drugačna zase, je, da je bilo nekaj ljudi imunih in sicer ljudi moje starosti, hvala Bogu. V neodvisnih študijah smo ugotovili, da je precejšna dodana vrednost pri tem, saj je 70 odstotkov manj možnosti, da se okuži z novim virusom, če ste bili cepljeni. Če niste bili cepljeni, pa nimate te osnovne imunosti, ste ranljivi za okužbo. To pa velja zlasti za mlade in zdrave ljudi. Oni se ne bi okužili s tem virusom, gre za drugačen virus. Äh, s tem smo dobili torej odgovor na vprašanje ko pa še ima tri minute za odgovore in komentarje. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem govornikom. Slišali smo številne pozitivne pripombe, tudi bolj kritične pripombe, vendar nekaj povedalo v zvezi samo vsebino. Da, seveda, gospa Gruste, treba imeti načelo previdnosti. Tega sploh ne postavljam pod vprašaj. Na začetku se vedno moramo zastaviti veliko vprašanj. Ko pride do virusa, ki ga slabo poznamo in skušamo spostaviti eh, preventivni načrt. Ko govorimo o fleksibilnosti in o boljši evalvaciji tvegan, govorim ravno to, da kako se stvari razvijajo, ne glede na to, ali je to v ZDA, ali je to v SZO, ali v različnih državah, ali je to v Argentini, kjerkoli že, moramo upoštevati tveganja. Že maja smo imeli oceno tvegan. Gospod De Long, vedeli smo, da, ve, da virus ne bo mutiral. Torej, imeli smo že določene odgovore na vprašanje, ki si jih vi legitimno zastavljate. In kaj želim? Več fleksibilnost, da ko imamo nove podatke, lahko posodabljamo in izboljšamo svoje načrte. Nisem proti uh, načelu preprečevanja. Seveda ne. Vendar, ko vidimo, da ima, ko imamo podatke, da nek virus ni tako. Uh, uh, nevaren, potem moramo spremeniti svoje strategije. Skratka, moramo drugače informirati prebivalstvo. Kar zadeva teorije uh, zarote, ni bilo nobene zarote, imeli smo preiskovalne komisije, imeli smo preiskovalni komisijo eh, Sveta Evrope in in dejstvo je pa, da nismo vedeli, kdo so člani teh odborov. Prišlo je do sprememb, opredelitve in mislim, da bi ravno Evropska komisija morala zahtevati od SZO naj spremeni svojo definicijo pandemije. Saj pandemija zaenkrat pomeni le to, da se upošteva geografska razsežnost bolezni, ne pa umrljivost zaradi nje. Skratka, tu moramo stvari spremeniti, če jih primerjamo s situacijo iz 2009. Glede preglednosti. Imeli smo štiri mnenja, ki so o, pozivali EMA naj, naj, naj javno predstavi e, mnenja o poročilu o zdravilih. Glede samih cepiv. Naj povem, da je gospod Jakart iz ECDC dejal, da uh, se še nikoli ni zgodilo, da bi kakšno cepivo tako hitro potrdili in s tako malo dokazi. ECDC-ju bi rada povedala to, da ne dvomim v njegove eh, kompetence, vendar vaše evalvacije z vso svojo relevantnostjo niso bile upoštevane. To pomeni, da par, v parlamentu nismo tega obravnavali in zadnjič sem to zahtevala. Zakaj je to težava? Zakaj ravno ECDC? Junija ali maja 2010 bi lahko ECDC razglasil, da ni več pandemije. Zakaj tega niste storili in zakaj je Evropska komisija uh, ni, ni potem um, mogla reči, konec je pandemije, saj več je takih primerov. Ne, to se ni zgodilo. Vi ste zgolj sledili temu, kar je eh, počel SZO in SZO je razglasil konec pandemije šele julija. Mi si želimo, da bi komisijo in parlament eh, čim bolj sproti obveščali in da bi imeli čim bolj jasno mnenje o stvarih. Hvala. Mislim, da je to poročilo, ki je zelo pomembno. Moramo se nečesa naučiti iz tega, kar se je zgodilo, moramo gotoviti, kaj je dobro delovalo, kaj ni delovalo, zato da se bomo znali v prihodnosti v podobni situaciji pravilno odzvati. Komisija bo decembra svetu predstavila poročilo o tej gripi in razmišlja tudi o zakonodajnih pobudah seveda potem to tudi naloga parlamenta, da mora sodelovati pri tem. Tudi parlament mora dati svoja priporočila o tem, kaj se je zgodilo in dati priporočila za to, kako delovati v prihodnosti. Hvala, gospa Rivazi. Rok za predloge sprememb je 1. december opovdne. Eh, glasovali bomo na odboru NV januarja in potem še na plenarnem zasedanju verjetno marca. Hvala. S tem pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In gre za vprašanje Satuhasi glede katastrofe zaradi zlitja gošče na Mačarskem. To je vprašanje komisiji. Satuhasi pa lahko še enkrat zastavi vprašanje. Well, I I... Hvala lepa. Mislim, da mi ni treba ponavljati vprašanja. Imate ga v pisni obliki. Tako da me res zanima, kakšen bo odgovor komisije. Ja. Prav, torej dajmo besedo kar komisiji, tako da nam lahko odgovori, kdo bo predstavil stališče komisije. Gospa Marijane Renning. Yes. Uh, um, sem Marijane Vening, sem vodja oddelka na Generalnem direktoratu za okolje in smo pristojni za to področje. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Gospod predsedujoči, naj najprej izraži, izrazim obžale, obžalovanje zaradi te katastrofe in tudi sočutje z prizadetimi in njihovimi družinami. Potem, ko smo potem ko smo preživeli obdobje, ko smo imeli prvi mehanizem civilne zaščite na ravni Evropske unije, ki je po mojem mnenju opravil zelo pomembno delo. Zdaj je po mojem mnenju naša naloga to, da preučimo razloge, podlago, zakaj se je to zgodilo in kaj se je sploh zgodilo, tako da bi v tem okviru želela odgovoriti na vprašanja gospe Hasi. Torej, ali se nam zdi, da je bila zakonodaja Evropske unije kršena v tem primeru? Trenutno smo v obdobju, ko skušamo pridobiti vse informacije strani mađarskih organov, ki jih potrebujemo, da bi lahko vedeli, ali je bila kršena katerakoli zakonodaja Evropske unije. Zaenkrat še ne moremo dati ocene o tem, imamo številne direktive, naj jih nakratko omenim. Gre za direktivo IPPC, direktivo o upravljanju ekstraktivnega eksotivnih odpadkov, potem tudi spisek eh, odpadkov in potem tudi direktivo o okoljski odgovornosti. Torej, da bi dobili vse te informacije, smo imeli sestanke z mačarskimi organi in prav tako smo jim napisali 26. oktobra uradni dopis, zdaj pa čakamo na njihov odziv. Imamo še dodatna vprašanja glede uporabe vseh teh direktiv. In s tem prehajam na vaše drugo vprašanje, ko sprašujete, ali se nam zdi oziroma ali menimo, da so bile inšpekcije pomenkljive. Pravzaprav ta trenutek lahko rečem le to, da zdaj čakamo na odgovor mađarskih organov, da bi lahko vedeli, ali so zahteve po inšpekcijah, ki izhajajo iz določenih direktiv, bile dejansko izpolnjene oziroma ali je prišlo do pomankljivega izvrševanja. Upamo, da bomo ta, te odgovore k malu prijeli. Kot sem rekla, smo ta dopis poslali 26. oktobra, tako da zdaj čakamo še vedno na odgovore mađarskih oblasti. Potem uh, je bilo vprašanje, ali je komisija pripravljena vzpostaviti delovno skupino na EU ravni, da bi ocenili katastrofo na mačarskem. Z našega vidika gre tukaj za ustrezno izvrševanje obstoječe zakonodaje. Kot sem že rekla, imamo niz zelo pomembnih in tudi podrobnih zakonodajnih aktov. Nekateri od teh aktov so šele zdaj začeli Eh, resnično veljati, nekateri pa bodo začeli dejansko veljati šele leta 2012. Eh, direktiva IPPC je včeraj bila odobrena v svetu in nova zamisel je ta, da bomo zdaj lahko zastavili oziroma določili še strože zahteve. Torej, te zahteve, ki izhajajo iz različnih direktiv, morajo biti izpolnjene. Uh, In vsekakor bomo z analizo, ki jo bomo pridobili od, Hrva, od mađarskih organov, opravili analizo in oceno, da bi videli, kaj lahko storimo, da bi te vrzeli zapolnili v sodelovanju z mađarskimi organi. Kar zadeva inventar podobnih območij oziroma krajev v Evropi, Imamo šest evropskih držav, kjer rudarijo boksit. Gre za 2,2 milijona ton boksita. To so trenutno najbolj sodobne informacije, ki jih imamo. V tehničnih dokumentih, ki se nanašajo na direktivo IPPC, ki nam dajo dober pogled v dejavnosti rudarjenja. Prav tako pa lahko iz njih razberemo to, ali, eh, kakšni so industrijski procesi na tem področju. Imamo deset obratov, kjer minirajo aluminij oziroma boksit, oziroma ne se pravičujem, devet tovrstnih rudnikov v Franciji, Nemčiji, Španiji, Grčiji, Italiji, na Irskem in tudi v Romuniji. In še ta, seveda, ki je bil oziroma je na mačarskem. Kar zadeva pravni okvir za evropske inšpekcije na področju Evrop okoljske zakonodaje, s katerimi želimo zagotoviti, da so inšpekcije neodvisne in da se izvajo na enotni ravni. Tukaj bi želela povedati, da so kriteriji za okoljske inšpekcije pravkar predmet preučitve. Obstajajo več možnosti politik. Prva je seveda, da le preučimo in ponovno revidiramo priporočila. Druga možnost je, da preoblikujemo minimalne kriterije v neke oblike neko obliko horizontalne direktive ali pa lahko uvedemo posebne inšpekcijske obveznosti v sektorsko zakonodajo. Lahko pa seveda se odločimo tudi za kombinacijo pravkar omenjenih možnosti. Potem, če želimo uvesti določene, določene obveznosti v sektorsko zakonodajo, imamo v direktivi o industrijskih emisijah, ki je bila odobrena včeraj, pravkar strožje kriterije, ki zadevajo neskladnost, inšpekcije in tako naprej. Tudi direktiva o ekstraktivnih odpadkih vključuje določene obveznosti, ki jih morajo izpolniti države članice z vidika inšpekcij in komisija trenutno pripravlja smernice s tem zvezi. kaj komisija počne, ali krepimo direktivo o okoljski odgovornosti. No, tukaj smo v procesu, da ponovno razmišljamo o tem, da bi v 14. člen uvedli zahtevo po finančnem jamstvu. V tem kontekstu prav tako preučujemo, ali da ja, ali so zadostni trenutni finančni okviri za varnostne instrumente, ki jih je treba uporabiti v primeru tovrstnih nesreč. Skratka, ta vidik trenutno preučujemo in ne morem vam še dati dokončnega odgovora. Vsekakor pa smo uh, ugotovili, da je ta tema pomembna in jo skrbno preučujemo. Kar zadeva preučitev um, spiska nevarnih odpadkov in uvrstitvijo rdečega blagana. Tu so pristojni organi tisti, ki morajo odločati o tem, ali obstaja določena substanca, ki, substanca, ki sodi pod nevarno, nevarne odpadke ali ne. Tukaj imamo dve možnosti za klasifikacijo. In država članica mora ugotoviti, katera je pravilna in to je odvisno od dejanske sestave odpadka. Če rdeče blato pride iz proizvodnje aluminija in ne vsebuje drugih težkih kovin ki, ali pa nevarnih substanc, potem ga lahko razvrstimo kot nenevarni odpadek. Čim pa to blato vsebuje nevarne snovi, ki so pro, produkt fizičnih ali kemičnih procesov, potem ga je treba razvrstiti kot nevaren odpadek. In v celoti se eh, strinjamo oziroma se zavedamo iz dovoljenja IPPC, da je trenutno rdeče blato razvrščeno kot nenevaren odpadek. Po mojem mnenju, oziroma po našem mnenju pa bi bilo prav tako mogoče, da bi prišlo do okužbe s težkimi kovinami. Zato bi v tem primeru prosili mađarske organe, da nam pojasnijo, zakaj so to blato klasificirali kot nenavarn odpadek. In sedaj bomo torej počakali na odziv mađarskih organov, potem pa bomo morali sprejeti odločitev, ali je bila ta razvrstitev Eh, pravilna ali nepravilna. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, seveda pa bom z velikim veseljem odgovorila še na dodatno vprašanje. Hvala. Ja, hvala, gospa Vening, za te informacije in uh, pojasnila na vprašanje Satohasis. Naj imamo uh, en problem. Pet do enajst je. To pomeni, da ne bomo mogli sprejeti vseh deset govorcev, ki so se prijavili k besedi. Predlagal bi, da oba miđarska kolega vseeno dobita besedo Čabatavači in Janoš Ada. Potem pa bom dal besedo še Satu Hasi, Satu Hasi. Potem pa mislim, da nas bo že obiskala veleposlanica. Mislim, da bomo to temo še obravnavali, kajti veliko se vas je prijavilo k besedi in prav bi bilo, da slišimo vse. Torej, Janoš Ador bo prvi dobil besedo, kar izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam podpiram pripombo da se mora naš odbor o tem vprašanju še pogovarjati. Kolegi so pokazali velik interes za to. Ta problem ima posledice tudi na druge države in parlamentarci iz drugih držav imajo velik interes, da se to vprašanje dodatno obravnava. Gospa Sati je nanizala pomembno vprašanje. Mađarska vlada bo storila vse tudniuk kell, hogy ennek a da bi pojasnila vprašanje odgovornosti. Vedeti moramo, da je ta obrat za alumini dobil dovoljenje za obratovanje leta 2005-2006. To se je zgodilo pred, pred, pod prejšnjo vlado in zdajšnja vlada nima česa skrivati. Imam dve pripombi. Da bi lahko razjasnili vprašanje odgovornosti in preprečili dodatno škodo, je mađarska vlada imenovala posebnega poslanca oziroma odposlanca, ki bo pristojen za nadzor tega obrata za proizvodnjo oziroma pridobivanje aluminija. V interesu razrešitve vprašanja odgovornosti je bil ta obrat zaenkrat zaprt da bi lahko kasneje zagotovili tudi nadomestilo škode. Prav tako so bile uvedeni drugi postopki za to, da bi se razrešilo vprašanje odgovornosti. Slišali smo zelo pomembne informacije in gospa Georgijeva je o tem govorila tudi na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Mačarska vlada je v tem trenutku oziroma v trenutku katastrofe storila vse, eh, kar je bilo v njeni moči. In lahko smo prebrali tudi v dokumentu, da je izteklo 700 tisoč kubičnih metrov nevarnih snovi v okolje. In da, je, da je še vedno 130 ljudi v bolnišnici, 10 ljudi pa je umrlo. Glede klasifikacije nevarnih snovi, mislim, da je to področje treba dodatno regulirati in da je treba nevarne snovi prekvalificirati. Pripričan sem, da potrebujemo strožja pravila in predpise, vendar pa je tukaj treba upoštevati še dodatno pomembno misel. Namreč, kar zadeva finančno podporo, Evropska unija nima veliko možnosti. In mislim, da bi morali to regulativo spremeniti. Tukaj bi potrebovali otipljiva finančna sredstva, s katerimi bi lahko podprli ta področja, ki so bila prizadeta s katastrofo. Hvala, ste pa čaba. Kolega, Spoštovani kolegi in kolegice, hvala, da ste pokazali solidarnost in da ste posvetili svojo pozornost tej nesreči, tej katastrofi, ki je prizadela Mačarsko in vse, ki jih je prizadela. Veliko je treba narediti z okoljskega vidika. Si, pogledati si moramo direktivo o ekstrakciji. Celoten proces preučevanja zakonodaje treba pospešiti. Treba je revidirati celotno vprašanje kriterijev pri določanju ali nek obrat deluje z nevarnimi materijali in snovmi ali ne. Če si pogledamo, koliko ton rdečega blata, blata oziroma gošče je v vsej Evropi, moramo vedeti, da to lahko predstavlja precejšnje težave. Pogovarjati se je treba s Srbijo, s Hrvaško in drugimi državami Zahodnega Balkana narediti morajo inventuro, zalog te snovi in zagotoviti je treba, da imamo bazene za zajemanje rdeče gošče, če pride do podobnih nesreč. Te pobude so zelo pomembne. Na evropski ravni moramo to obravnavati in mogoče vzpostaviti tudi delovno skupino, tako da bo jasno, kdo je odgovoren za kaj. Imamo tega komisarja na mačarskem, to je res, ampak potrebujemo še druge neodvisne strokovnjake iz Evrope, ki bi preučili situacijo za to, da bi se ugotovilo, ali je prišlo do hude malomarnosti. Mislim, da je bilo tako. Ta obrat je bil razraščen kot nevaren obrat že prej. Če imamo to vrsten okoljski problem pri recikliranju rdeče gošče in drugih nevarnih snovi. Mislim, da bi morali upoštevati moj predlog, predlog spremembe in spodbujati recikliranje, kajti železo in titan je del, je sestavni del te rdeče gošče. Sedanja tehnologija je zelo draga, ampak vsaj 250 milijonov ton tovrstnih odpadkov obstaja v Evropi in moramo ga izkoristiti z recikliranjem. In še, kar zadeva pomoč, imamo solidarnostni sklad, humanitarni sklad, ampak mislim, da ta dva nista primerna za obravnavanje posledic industrijskih nesreč. Vemo, da imamo prijatelje na Slovaškem in drugih državah članicah in prejeli smo veliko pomoči od njih. Komisija pa nam je pravkar namenila besede spodbude. Onesnaževalec oziroma tisti, ki je odgovoren za škodo, mora za njo tudi plačati. Zagotoviti moramo to, da ekstrakcija in obrati, ki se ukvarjajo z ekstrakcijo, so zajeti v okvir direktive, saj morajo imeti tudi zavarovano svojo odgovornost. Zaenkrat namreč ni zagotovo, da bodo sredstva tega obrata zadostovala za čiščenje posledic in za obnovo poškodi. Hvala. Hvala lepa. Kot sem rekel, imam še osem govorcev na spisku, ampak žal nam ne bo uspelo slišati teh eh, govorcev, kajti moramo sprožiti oziroma odpreti točko osem na dnevnem redu. Ehm, zato menim, da bomo to temo vsekakor še enkrat obravnavali. To bi bilo primerno. Predlagam torej, da pridemo na naslednjo točko dnevnega reda. K nam je prišla veleposlanica v Mehiki, veleposlanica Mehike v Evropski uniji, gospa Sandra Fuentes Beren. Eh, veseli smo, da ste prišli med nas, kajti čez nekaj tednov bo potekala velika podnebna konferenca v Cancunu. Mehika se je na to dobro pripravila. V glavnem mestu bo potekal vrh županov, prav tako vrh poslancev, prav gotovo bo tudi zelo aktivna tam civilna družba. Dva tedna pa se bodo potem tudi sestajali predstavniki vlad vsega sveta v Mehiki. Videli bomo, kaj se je zgodilo po Kopenhagnu, kakšen bo rezultat te velike podnebne konference. Seveda vse oči sveta so uzrte oziroma zrejo v Cancun, kjer bo potekala torej konferenca COP16. Upamo vsekakor, da ne bo prišlo do zastoja, vsekakor ne eh, koraka nazaj, torej nadajamo se napredka in dobrih korakov naprej. Naš odbor in celoten parlament se zelo intenzivno ukvarja s vprašanjem podnebnih sprememb pripravljamo tudi resolucijo, o katerem bo odločalo plenarno zasedanje čez dva tedna. Tako bo morda tudi v vašem interesu, da slišite nekatere povdarke, nekatere vidike, ki oziroma mi želimo slišati, kakšni so podarki španske vlade. Vem, da vi niste strokovnjakinja za to temo, da je to v pristojnosti španske vlade, vendar prav gotovo veste, kakšno je trenutno stanje stvari. Najlepša hvala torej, da ste prišli v naš odbor, veseli smo, da ste z nami. Za sedaj pa vam takoj predajamo besedo, da boste lahko povedali, kaj ste pripravili za konkun in kaj lahko pričakujemo. Dobrodošli. Muchísimas gracias. Hvala, gospod predsednik, dragi prijatelj. Z mano, je, z mano pa je strokovnjak za to področje, saj sama nisem strokovnjakinja za to. Alberto Glender pa je svetnik na veleposlaništvu, dobro ga poznate, saj je tu že nekaj časa in se ukvarja z vprašanjem podnebnih sprememb na našem veleposlaništvu. Torej, ko gre za konkretna tehnična vprašanja, uh, se obrnete lahko na njega, saj bo on na nje z veseljem odgovoril, sama pa bom raje odgovorila na bolj splošno vprašanje. Hvala, da ste dali priložnost, da lahko spregovorim v zvezi s to konferenco, da lahko predstavim situacijo pogajanj in da lahko predstavim, kakšni, kaj lahko pričakujemo od COP16, ki bo potekala v Cancunu. Gre za uh, konferenco okvirni sporazum o podnebni sprememba. Želimo si pa seveda čim uh, večje ambicije. Naj za začetek povem, da me malce skrbi in gotovo se boste tudi vi strinjali uh, z mano. Napredek pogajanj ni skladen s poznavanjem situacije, eh, ki jo imamo, ni skladen s tem, kar vemo o prihodnih izzivih, ki so povezani s podnobnimi spremembami. Nujno je ukrepati, na to kažejo študije, prav tako imamo študije o tem, koliko bo stalo, če ne bomo ukrepali imamo javno mnenje, eh, civilna družba je zelo mobilizirana v zvezi s tem in vsi želijo rešitve, ki bodo skladne z izzivi, ki so pred nami. Ne moremo si torej dovoliti uh, niti tega, da bi, bili, uh, da bi se preveč. Pre, da bi bili preveč popustljivi. Gre za zelo zapleteno temo. Verjetno najbolj zapletena tema, s katero se je OZN soočila v celi svoji zgodovini. Ravno zaradi narave tega, te teme, ki je povezana tudi s trenutno politično in gospodarsko situacijo. Ne gre le za vprašanje okolja, gre za resne, resne vprašanja, ki so povezane s podnebnimi spremembami, vendar tu gre tudi za gospodarske izzive in gre tudi za vprašanje varnosti. Tranzicija v manj oglično gospodarstvo ni več le, neko, le neka želja. To je dejansko nujnost. Moramo spostaviti nove trge in moramo zagotoviti dobro stanje in možnost razvoja vsem državam. Prav tako moramo zagotoviti vsem državam varnost. Klimatske spremembe pa so realnost, s katero se bomo morali na naučiti živeti v vse svoje dimenzijah. Če ne bomo sprejeli primernih odločitev v Cancunu, potem obstaja resna nevarnost, da bo ta pomemben proces postal nekaj manj pomembnega in zadeve lahko zastanejo za več let, kot se je zgodilo s pogajanji v Dohi, ko gre za pogajanje v zvezi z Svetovno trgovinsko organizacijo. Tu smo sedaj v večstranskem okviru in uh, Mehika je predana temu vprašanju. Mi si zelo prizadevamo in smo vložili vse svoje znanje in diplomatske izkušnje za to, da bi zboljšali pogajanja. Prav tako smo želeli zvišati pričakovanja glede okvira konvencije o klimatskih sprememb. Iz Tianjinga imamo uh, besedilo, ki zahteva še večjo predanost. Ne moremo si privoščiti tega, da bi izgubljali eh, čas z nekašnimi pogajalskimi taktikami, ki bi zadeve zaločevali. Nimamo časa za ideološko vprašanje, za spopad sever, jug in tako naprej. V Cancunu bo morala vsaka stran pokazati, kaj je za njih najpomembneje, hkrati pa morajo tudi popustiti za skupno dobro, zato da bi našli rešitev, ki bo dobra za vse. Mehika je naredila vse, kar je bilo njeni moči, zato da bi okrepili zaupanje, ki je bilo izgubljeno po konferenci v Kevrhavnu. Potekal je proces posvetovan z vsemi udeleženkami. Uh, Tesno smo sodelovali s sekretarijatom, s predsedniki delovnih skupin in z facilitatorji, zato da bi dosegli čim boljše rezultate, ki naj bodo tudi čim bolj uravnoteženi. Tekom letošnjega leta je Mehika spodbujala eh, zasebno javni dialog glede financiranj. Takšno, tak sestanek smo imeli 1. in 2. septembra v Ženevi, uh, eh, 16. oktobra smo imeli razpravo v Bonu o financiranju in kmalo bomo imeli tudi uh, sestanek o tehnologiji v New Delhiju. Imeli bomo tudi se, eh, eh, konferenco Green Solutions v Cancunu, kjer bomo imeli številne predstavitve pobud eh, naložb v tehnologije za to, da bi se s tem bolje spopadli proti klimatskim spremembam. Tu tesno uh, sodelujemo z World Business Council for Sustainable Development. Prav tako smo spodbujali srečanja s civilno družbo in našli smo prostor za sodelovanje uh, domorodskih uh, skupin. Imamo več kot 8000 um, predstavnikov civilne družbe, ki želijo sodelovati na COP16 določene organizacije se niso želeli registrirati v skladu z postopki organizacije, no njim vlada, mehiška vlada omogoča priložnost za to, da tudi oni lahko sodelujejo eh, na uh, srečanju in sicer znotraj vije klimatike nimamo veliko časa, zato moramo biti čim bolj realistični. Prvi izziv konference pogodbenic v Cancunu je to, da bi sprejeli svežen odločitev, s katerim bi lahko ohranili postope konvencije, zato da bi prišli do pravno zavezujočega sporazuma prihodne leto. Sama sem zelo vesela odločiteve EU, da ste podprli drug, drugo obdobje za premisleko, ki jo tudi to je sveda zelo pomembno za države v razvoju. V Cancunu bo treba okrepiti institucionalni okvir, ko gre za eh, vprašanje prilagoditev in tehnologij. Zato, da lahko države v razvoju izboljšajo svojo zmogljivost za soočanje s podnebnimi spremembami. In prav tako morajo skrbeti za potrebe svojega prebivalstva. Moramo imeti solidno finančno arhitekturo, s katero bomo lahko Eh, primerno zbirali in kanalizirali sredstva za učinkovito delovanje proti podnebnim spremembam, prav tako pa tudi za prilagajanje na nje. In tu moramo razmišljati čim bolj dolgoročno. Prav tako moramo spostaviti institucionalni okvir, ki bo omogočil ohranjanje gozdov in ponovno pogozdovanje, saj je to zelo koristno tako za okolje kot za družbo. Moramo spodbujati eh, schemo mednarodnega sodelovanja, s katero bomo okrepili vse države, tudi ko gre za prenos tehnologij zlasti za tiste, ki so najbolj ranljivi. In na zadnje moramo okrepiti naše sodelovanje v skladu z našimi skupnimi odgovornostmi, ki so si različne in moramo pri tem upoštevati naše različne pristojnosti. Katere so tiste teme, ki so najbolj težavne v pogajanju? Gre zlasti za vprašanje lajšanja razmer v državah razvoju. Potem je tu še vprašanje transparentnosti, gre za vprašanje posredovanja in preverjanja. Res je, da oblaženje posledic je nekaj o državah v razvoju nekaj pravno drugačnega od obveznosti, kakršne poznamo v razvitih državah. Še vedno nimamo sporazuma o tem, kako bi vse pogodbenice lahko tu sodelovale, pač odvisno od njihovih razlik. ne smemo razmišljati le o velikih odločitvah, v Cancunu moramo se zavedati realnosti nekega okvirja, s katerim bi se lahko spopadli z blaženjem klimatskih sprememb in prilagajanjem na nje. Tu lahko potem imamo nekaj, kar se bo spremenilo v državno politiko držav. Potrebujemo financiranje, hitro financiranje, to je nujno. Poleg tega pa moramo imeti odločitve, ki bodo omogočile uh, zeleni sklad iz Kopenhagna. Financiranje ni nekaj, kar je le vprašanje eh, držav, ki so že razvite. Gre za neko pravičnost in uh, vsak mora upoštevati solidarnost pri tem. EU trenutno uh, spreminja eh, svoje zahteve glede zmanjšanja CO2 do leta 2020 iz 30 na 20 odstotkov. 28. oktober je bil Evropski svet in izkazalo se je, da bo to sprejeto šele po Cancunu. Sama pozivam to, kar ste dejali tudi. Uh, tudi eh, v vašem odboru, da se dejansko zmanjšajo izpusti iz 20 na 30 odstotkov. Mehika si želi, da se zmanjša eh, globalno segrevanje. Cilj je, da bi to zmanjšali za 2 odstotka. Dan, danes imamo prostovoljne zaveze, ki pa se ne držijo tega cilja. In tu ne govorim le o EU, temveč govorim tudi o drugih državah, ki niso članice priloge ena, ko gre za zmanjševanje toplogrednih ciljev. To je seveda mogoče in Mehika, ki je strateški partner EU, eh, bo tu računal na, računala na EU in prav tako si želi sodelovanje drugih strateških partnerjev. Tudi države, ki dobivajo pomoč EU, bi morali tako ravnati. Tekom procesa smo uh, imeli številne postopke posvetovanja, uh, po, pogovarjali smo se s komisarjem in imela sem tudi sama izmenjavo mnen s komisarko, ki je pristojna za klimatske spremembe. Pomembno je, da je EU govori z enim samim glasom, s tem bo imela večjo težo in mora izvajati večji politični pritisk na določene države, s katerimi ima tesne trgovinske povezave in druge oblike sodelovanja. Mehika in EU sodelujeta imamo strukture, ki nam omogočajo takšno delovanje, saj imamo uh, sporazum, ki, uh, ki, ga, ki, ki, ki vljaš deset let in ki je zelo koristen. In uh, seveda je vprašanje podnebja povezano tudi s političnimi izzivi. Moramo pa to seveda tudi upoštevati, ko gledamo evropske naložbe v zelene tehnologije v Mehiki. Prihodnje leto bomo začeli uh, trgovanje z emisijami in upamo, da bomo skladni z evropskim ETS-em, ki je najbolj napreden v, v celem svetu. Že smo začeli posvetovanje uh, s komisijo glede metodologije, ki jo moramo uporabiti in prav tako glede sektorskih perspektiv. V Mehiki smo pripričani, da številne rešitve za okoljske težave morajo prestati preskus trga. Zato, da so naše politike takšne, da spodbujajo tudi sodelovanje zasebnega sektorja pri iskanju rešitev nismo v prilogi ena uh, kiotskega protokola, vendar smo pripravljeni uh, čim bolj zmanjšati naše emisije CO2. Kot gotovo veste, je predsednik Filip Calderon lani dejal, da bo predstavil unilateralne cilje glede zmanjševanja toplovrednih ciljev do leta 2012. In sicer 150 ton CO2 manj vsako leto. Imamo zelo ambiciozen nacionalni program glede podnebnih sprememb in imamo institucionalne zmogljivosti, podatkovne baze in metodologije za to, da lahko vodimo na področju boja proti podnebnim spremembam. In prav tako, da lahko dejansko sodelujemo v novi zeleni ekonomiji. Mehika, ima pri tem neprecenljivo podporo EU, zato da bomo dejansko lahko dosegli napredek v Cancunu, da bomo dokazali, da dejansko lahko nekaj dosežemo in da lahko s tem začnemo neko novo obdobje globalnih ukrepov glede podnebnih sprememb. Za dobro Mehike, za dobro Evrope in za dobro celotnega sveta. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa veleposlanica za to predstavitev in za upogled angažiranja Mehike kot gostiteljice te konference. Tudi sam sem bil pred nekaj tedni v Mehiki in sem se lahko prepričal, da vsi deli družbe sodelujejo zdaj pri boju proti podnebnim spremembam in da je tudi vaša država prostovoljno sprejela določene zaveze. 8 tisoč predstavnikov civilne družbe se je doslej prijavilo za to konferenco, verjetno jih bo še več, vsekakor pa vsaj ne bo tako hladno, kot je bilo v Kopenhavnu in upam, da bo dostop do prostorov dovolj dobro organiziran in da ne bo treba več ur čakati na vstop, kot uh, smo lahko doživeli pred nekaj pred eh, letom dni. Tudi pogajalski proces se je izboljšal, To je že pomembno, kajti težko je doseči konsens 193 eh, držav. Japonskemu predsedstvu je to dvakrat uspelo, torej enkrat v Kyoto pred številnimi eh, leti in potem tudi pred dvema tednoma v Nagoji ob konferenci o biotski raznovrstnosti. Skratka, to se da, čeprav je to zelo težko in kompleksno. In upam, da bodo pogoji takšni, da bo mogoče sprejeti ustrezne odločitve. Imamo veliko prijavljenih besedi, ved, kot vedno nas bo znova priganjal čas, tako da imate vsi tri minute časa. Najprej bo Karl Heinz Florenc, sedi prav v kotu tukaj na prvi vrsti. Ja, pazim na ta kot, da se tukaj ne bo zgodilo kaj neprijetnega. Tudi sam bi vas zelo prijazno pozdravil, gospa veleposlanica. To, kar ste povedali, mi je v veliki meri bilo všeč. Rad bi vas spodbudil ob načelu izboljševanja pogajalske strategije, torej da ste diplomatski, ampak vendarle, da tukaj trdno posegate, omeskajte um, predsednike držav in vlad so vsi zelo ponosni ljudje in kadar želijo uh, pridobiti besedo, lahko pravzaprav vnesejo veliko zmedo v strategijo, ki je pravzaprav srednja stvar to vrstne konference. To smo že lahko videli na številnih konferencah in da so predsednike državnih vlad govorili izven vsake strategije. To ni bilo dobro. Prav tako sem ugotovil, da ste rekli, da moramo govoriti v en glas. Tukaj imam eno vprašanje. Ta odbor je sklenil, da bomo pustili ob strani ta cilj dveh stopinj in da se bomo sedaj prizadevali za 1,5 odstotkov. Ali kaj meni Mehika o tem? In moje ključno vprašanje, drugo vprašanje je, imamo ta zloglasen sistem MRV, torej merjenje, eh, poročanje in skratka, zahodni svet tukaj je bil zelo avtoritativen, čež da se teh sprememb ne da ustrezno meriti. Ali je prišlo tukaj do kakšnega napredka, bodi si v vašem pogledu ali iz kroga vzruženih narodov. To, torej 1,5 odstotno povečanje temperatur ni nekaj, kar je izumil naš odbor, temveč je že bilo omenjeno v kopenhavnskih dokumentih kot neka ciljna vrednost, ki jo je treba preučiti in preveriti. Eh, in eh, nekatere otoške države se namreč že bojijo, da pri dvodstotnem zvišanju temperatur ne bi več obstajale. Naslednja Edita Strelja. Hvala lepa, gospod predsedevči. No, tudi jaz bi želela pozdraviti gospod vele poslanestva in se ji zahvaliti za njeno predstavitev in za zavezanost k temu, da naj bi Cancun postal, če že ne čisti uspeh, vsaj ne, da bi bil neuspeh, kot smo videli v Kevenhavnu. Enake pomisleke imam kot ona. Res je, da po neuspehu v Kebenhavnu imamo nižja pričakovanja. Obenem pa vsemi temi študijami so nas znanstveniki opozorili, da moramo biti bolj ambiciozni in pokazati močnejšo politično voljo. Iz Kopenhavna lahko potegnemo kar nekaj lekcij. Veliko se lahko naučimo in Mehika, kot kaže, nosi breme svoje odgovornosti. In zato vključuje civilno družbo v pripravo te konference. To se mi zdi dobra metoda ki napoveduje uspeh konference. Vendar pa morajo tudi pogodbenice kopa meniti enako in spodbujati boljšo koordinacijo. Zato se morajo ustrezno pripraviti, če želijo doseči rezultate, ki si jih vsi želimo. Nedolgo nazaj smo prisluhnili poročilu z konference v Nagoji. Ta daje dober primer, ki mu lahko v Cancunu samo sledimo. Dobro bi bilo, če bi lahko dosegli rezultate podobne kot v Nagoji. Moje vprašanje pa je naslednje, glede na vse, kar ste povedali, gospa veleposlanica. Zanima me bležitev posledic Nedavno smo bili priča sestanku Eurolat. Šlo je za skupna prizadevanja med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Zato, da se zagotovi, da se prednost da blaženju posledic. Ali menite, da je ta sporazum dovolj ambiciozen, ko gre za naložbe, ki so potrebne? zato, da se zagotovi ustrezna zaščita državam v razvoju oziroma pomoč državam v razvoju. Hvala se, da pa Sato Hasi. Ja, pa kolega, zeleni so spremenili vrstni red. Hvala, gospa veleposlanica, za vse te informacije in tudi za vlogo, ki jo igra Mehika kot predsedujoča te konference. Upam, da bo japonsko predsedstvo pomagalo tudi do dogovora v Cancunu, da bodo prenesli svoje izkušnje. Bojimo se sicer, da končni dogovor v Cancunu ni mogoč, ampak lahko pa naredimo nekaj ključnih korakov naprej. Pomembno pa je tudi oblikovati stališče Evropske unije, da bomo točno vedeli, kakšno vlogo lahko igramo v Cancunu in kje so še možnosti za izboljšave. Vedno so. Govorim predvsem o datumih za podaljšanje kjotskega protokola za drugega, drugo obdobje. To je seveda vedno težje vprašanje, ki pa postaja vedno pomembnejše. Vprašanje tukaj je, da se Evropa, da Evropa vedno pravi, da je argument kjotskega protokola problematičen, da ne gre samo za podaljšanje. Ampak zanima me, ali vi vidite Evropsko unijo predstavlja problem kot taka, zlasti ker imamo tako stališče v zvezi z AAU. Mislim, da obstaja problem pri izboljšanju okoljske integritete. Ali menite, da bi morala Evropska unija igrati pomembnejše vlogo pri izboljšanju kjotskega protokola in ali bo to pripomoglo k napredku pri razpravi v Cancunu? Hvala lepa. Hvala gospe veleposlanici za predstavitev. Hvala za delo, ki ste ga upravili doslej in tudi to, da vlagate tudi svoje diplomatske izkušnje pri teh pogajanjih in pri združevanju pogledov. In upamo, da bomo prišli do vsebinskih odločitev, ki so nujnega pomena v Kankunu. Zanima me, če nam lahko poveste kaj več podrobnosti o tem, Kje smo, kakšno je trenutno stanje, kar zadeva vsebinske odločitve o financiranju, zlasti o stopni dodatnega financiranja. Zanima me pa tudi tehnološki razvoj in transfer tehnološkega znanja v prakso. Kje smo na tem področju? In za konec naj rečem, da pozdravljam informacijo o tem, da ste vključili kar 8 tisoč zastopnikov nevladnih organizacij v pripravo kankunske konference. V Kebenhavnu namreč civilna družba sploh ni imela dostopa do pogajalcev, do nas in zato nismo mogli imeti interakcije in se nismo, nismo mogli obogatiti idej drug drugih ali nam lahko zagotovite, da bodo ti ljudje imeli res fizični dostop, ki bo omogočil bogatitev idej na obeh straneh v Cancunu. Hvala. Hvala, Richard Weber. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospove leposlanici za vse njene navedbe in govor. Mehika ima kot gostiteljica velike možnosti, da doseže napredek na tej konferenci. To uh, smo videli, kot je rekel gospod predsedojoči tudi Japon, na japonskem, da lahko gostiteljica veliko doseže. Mene zanima, gospa veleposlanica, katere so konkretne pobude, ki jih Mehika načrtuje, da bi dosegli te napredke, ki ste jih omenili? Kakšna bo vloga Mehike v skupini držav v sponu? Kajti mislim, da bi tukaj Mehika dejansko lahko prevzela vodilno vlogo, da bi dejansko za sabo potegnila druge partnerice, kot so Brazilija, ki prav tako so locirane na istem kontinentu, tudi Južno Afriko ali pa eventualno tudi Indijo. Skratka, da bi potem tudi razviti svet usmerili na pravo pot z Evropsko unijo, ZDA in drugimi državami. Torej, Kitajska vidimo, da ni zelo pripravljena na kompromisov, kako bi lahko izvajali večji pritisk na to drž skupino držav. Potem finančni vidiki, ki ste jih omenjali. Rekli ste, da je pomembno začetno financiranje. Uh, mislim, da je Evropska unija tukaj pripravljena zagotoviti ta zagonska sredstva. Bilo pa bi zanimivo vedeti, o katerih konkretnih projektih govorimo, kateri so tisti projekti v Mehiki, ki bi jih želeli financirati s temi sredstvi, katere so konkretne pobude, ki trenutno tečejo v Mehiki v tem pogledu, kajti če bomo to vedeli, bomo tudi kot politiki lahko lažje pripričali naše državljane, da je tukaj potreben dodaten denar. Hvala. Dan Jürgens. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospe veleposlanici, ker ti menim, da ste dali zelo pomemben prispevek. Dali ste nam razloge za optimizem. Najprej pripomba, potem pa dve vprašanji. Pripomba. Omenili ste možnost, da bi Evropska unija prešla z 25 na 30 odstotkov v letu 2020. Nedavno smo glasovali o tem, tem odboru in večina je bila za to, da prejdemo na 30 odstotkov. O tem bomo ponovno glasovali v bližnjem prihodnosti na plenarnem delnem zasedanju v novembru. Ta resolucija bo dala mandat COP16 in tako menim, da je to nekaj, kar lahko priporočamo. No, pa dve vprašanji. Prav ste povedali, da obstaja problem zaupanja med razvitimi državami in državami v razvoju, med bogatimi in revnimi državami na svetu. To je problem, ki se povečuje in se je še bolj pokazal na COP15 v Kebenhavnu. Nam lahko poveste kaj več, kaj dela Mehika za to, da, ponovno, da bi ponovno vzpostavili zaupanje med državami v razvoju in razvitimi državami in da bi prišli do nekih konkretnih dogovorov in sporazumov. In drugo vprašanje, govorili ste o nekaterih vprašanjih, ki naj bi jih obravnavali na mehiškem sestanku. Zanima me, ali boste Ali imate kakšne kriterije, po katerih boste določili, da je bil sestanek uspešen ali ne? Ali boste recimo pred sestankom rekli, da moramo doseči dogovor na tem in tem področju, drugače bo ta sestanek neuspeh? Zanima me, če ste si določili, kakšne rezultate morate doseči na tem sestanku. Hvala lepa. Thank you, Mr. President. Krita Nazemis, hvala, gospod predsednik, in hvala lepa, gospa veleposlanica, da ste prišli med nas. Želel bi vam čestitati za odlično opravljeno delo do slej. Res je, da je naš predsednik, gospod Leinen, rekel, da je uspeh na dveh vrhunskih sestankih pomemben. Neuspeh iz Köbenhavna seveda predstavlja pomemben pritisk na organizacijo sestanka v Cancunu. Res pa je, da če ne bomo naredili vsaj manjhnega koraka naprej v Cancunu, lahko pridemo do slepe ulice pri pogajanjih od slej naprej in lahko pride do popolnega neuspeha in kolapsa pogajanj. To, kar se bo dogajalo v Mehiki, bo res bistvenega pomena tudi za dogovore v okviru EU. Zanima me, ali menite, da rezultati iz Nagoje vdihujejo svež zrak v pogajanja in če to pomeni nekaj pozitivnega za Cancun. Na vrhu v Kopenhavnu smo ugotovili, da potrebujemo prav vse za mizo, da se ne moramo pogajati samo med močnimi državami ali samo, da ne morejo potekati pogajanja samo nekaterih zastopnikov nekaterih držav. Vsi se morajo strinjati, vsi, ki sedijo za mizo. In zanima me, ali menite, da boste v Mehiki države kot so Bolivija in Venezuela in podobne se čutile del tega in da se ne bodo čutile izključene iz pogajalskega procesa, kot je bilo to v Kevenhavnu. In še vprašanje povezano s prihodnostjo. Ali menite, da je zdaj pravi čas, da ponovno preučimo vprašanje držav iz priloge 1 in priloge 2? zdaj so se prispevki držav spremenili. Kaj menite, ali bomo v prihodnosti, mogoče ne še v Mehiki, ponovno morali obravnavati to vprašanje? In kakšna je prihodnost po Cancunu? Ali boste aktivni tudi po tem? Želeli bi si, da bi bili. Hvala. Torej veliko vprašanj, še dva govornika, potem pa smo slišali vse. Jean Ferreira najprej. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospe veleposlanici, za njeno predstavitev. Dve vprašanje imam na kratko. Najprej glede blažitve posledic. Gospa veleposlanica, ima prav, ko pravi, da proračuni za države v razvoju, za blažitev posledic podnebnih sprememb in za prilagajanje tem, da to ni fakultativne narave, to je obveznost, saj moramo to zagotoviti v proračuni, če si želimo zmanjšati emisije toplogrednih vplivov. Emisije pa so v državah razvoja visoke. Zneski za tako imenovane zelene sklade in za začetne investicije, tako imenovani Quick Start Fund, je precej majhen. To so zneski, ki so precej nižji, kot so zunani dolgovi teh držav. Hitro financiranje je nekaj, kar je predlagal Evropski svet, ampak ta predstavlja manj kot 2 odstotka zunanjih dolgov podsaharske Afrike v letu 2006. Moje vprašanje je, ali menite, da je potrebno povezovati vprašanje financiranja z vprašanjem zunanjih dolgov teh držav in ali je treba odpisati oziroma črtati te zunanje dolgove? glede na to, da ti dolgovi močno vplivajo na kakršnokoli strategijo za prilagajanje podnebnim spremembom in za blaženje posledic podnebnih sprememb. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na tržne mehanizme. Gospa veleposlanica je omenjala rešitve, ki morajo zajemati tudi tržne mehanizme. Omenili ste evropski ETS, sistem za trgovanje z emisijami, ki naj bi bil najučinkovitejši na svetu. ETS deluje že od leta 2005, ampak ni pripeljal do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Prav nasprotno, jasno se je pokazalo, kako deluje ETS. In to kaže, kako neučinkovit je ta tržni instrument. Moje vprašanje je naslednje. Ali menite, da je potrebno o tem govoriti v Cancunu in tudi o tem, kakšni so alternativni mehanizmi, ne samo tržni mehanizmi, pri čemer je treba upoštevati omejitve tržnih mehanizmov? To se je, kot rečeno, jasno pokazalo v Evropi glede na ceno oglika na svetovnem trgu zaradi gospodarske krize. Vse to pa ni pripeljalo do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ali menite, da naj bi v Cancunu govorili tudi o alternativnih mehanizmih, ne le o tržnih mehanizmih in ali bi preučili res, resnično učinkovitost teh mehanizmov? Hvala pa še Sato Has. Hvala, gospod predsednik. Želela bi nadaljevati to temo. Vaši komentarji na sveti za Evropsko unijo. No, pravite, da naj bi bili še bolj konstruktivni pri pogajanjih. Ali nam lahko poveste, kakšno je mnenje mehiške vlade, kako naj bi bili bolj konstruktivni pri vprašanjih financiranja, ko gre za podnebna pogajanja, zato da bi prišli do čim boljših rezultatov. Zlasti imam v mislih transparentnost hitrega financiranja, zato da bi oblikovali vzdušje zaupanja pri pogajanjih. Dejstvo je tudi, da še nimamo globalnega dogovora in ga tudi ne bo, če ne bo če ne bodo vsi pripravljeni prevzeti svoje zaveze in se še bolj osredotočiti na to. V industrializiranih državah je tako in dejstvo je, da je treba pripeljati do drugačnega načina razmišljanja tudi v državah v razvoju. Zanima me, kaj dela mehiška vlada v tej smeri, zato da bi spodbudila večje zanimanje in pripravljenost v državah v razvoju, da bi sprejele orodja in prevzele večje zaveze za prilagajanje in blaženje posledic podnebnih sprememb in da bi sprejeli tudi globalne meje emisij za do leta 2020. 50 in za globalna leta, kjer pride do največjih emisij. S tem smo prišli do zadnjega vprašanja. Cela vrsta tem in vprašanj je bilo navrženih. Alberto, ki je strokovnjak, je predal določene opomnike, tako da lahko sedaj z veseljem pričakujemo vaše odgovore. Zelo nas zanima, kako visoke naj bi bile naše ambicije. Naš odbor vedno spodbuja komisijo in svet naj storita več, kajti zavedamo se, kakšna je odgovornost industrializiranega sveta. Hkrati pa smo slišali tudi dobro vprašanja o državah v zagonu. Po Kyoto so se stvari spremenile, tudi podatki v prilogi 1 in 2 ne držijo več, tako da je to vsekakor tema, ki bo morda pogajalsko strategijo le še bolj zapletla. Tudi vprašanje, kakšni so kriteriji, po katerih bo Mehika ocenjevala uspeh oziroma neuspeh Cancuna, kdaj bomo rekli, da je konferenca bila uspeh in kdaj neuspeh. In seveda vse drugo, vsa druga vprašanja, ki ste jih slišali, morda jih je bilo nekoliko preveč, kar naenkrat. Upam, da imate še nekak pregled nad celotno serijo vprašanj. Hvala. Hvala. Da, dejansko veliko zelo zanimivih vprašanj. Verjetno ne bom odgovorila po pravem vrstnem redu, vendar bom skušala odgovoriti na vsa vprašanja, ne glede na vrstni red. No, če sem malce cinična, potem lahko rečem, da so pričakovanja glede Cancuna, kot je dejala kolegica Edith Estrela, niso zelo visoka. Kar se je zgodilo v Kebenhavnu kjer smo imeli vse predstavnike, vse eh, predsednike vlad in smo imeli dejansko neko vzdušje, ko smo mislili, da bomo dejansko prišli do nekega pravno zavezujočega sporazuma, ki bo rešil vse težave, kar zadeva podnebne spremembe, pa se potem to ni zgodilo in teh pričakovanj sedaj tudi nimamo za Cancun. In mislim, da je to morda celo boljše, zato ker to, kar bomo dosegli v Cancunu, bo že nekaj, kar bo koristilo za napredek v postopku. Kot sem predejala, to mora biti v nekem multilateralnem okviru. Prav tako sem predejala, da ideološke konfrontacije sever-jug, nekdo je omenjal tudi boj med državami, ki so revne in ki so bogate. No, vse te ideološke vsi te ideološki spopadi ne koristijo um, razpravi. Mi potrebujemo zaupanje med obema skupinama držav ravno zato, da bi lahko napredovali. Nekdo je omenjal z, diplomatske zmogljivosti Mehike. Mehika je zelo pomemben akter na področju multilateralnega delovanja. Gotovo veste, da je geografija pač kakršna je, zemljevidi se ne spremenjajo. No, skratka, naša geografska lokacija nas je vedno obvezovala, da smo se zadevo lotevali multilateralno, če smo želeli zagovarjati svoje interese. Naše izkušnje na področju mednarodnega delovanja so takšne, da imamo že mostove z vsemi skupinami držav. Mehika je vedno v neki eh, občutljivi situaciji, saj smo po eni strani država v razvoju, pa smo tudi člani OECD že več kot 15 let in kot veste, OECD je kljub bogatih držav, če tako citiram pod narokovaj rečeno. Skratka, imamo stalno stik z državami v razvoju, stalno imamo stik z razvitimi državami in razumemo skrbi obeh skupin. To je bilo tudi jasno videno v Nagoji. V Nagoji smo koordinirali eh, delovno skupino dve in eh, mislim, da smo že letos lahko govorili z vsemi državami in smo lahko prisluhnili njihovim skrbem. Nekdo je vprašal, če bomo tudi po Cancunu še eh, dejavni. No, naše predsedstvo se začne v Cancunu. Vse, kar smo počeli doslej, smo počeli neformalno. Vendar pa smo seveda vedno dobili podporo Danske in Južnoafriške republike. Tako da smo imeli neke vrste trojko in uh, upamo, da bomo sveda še naprej dejavni tudi po Cancunu. Tako da v tem smislu ste lahko pripričani, da uh, ne bomo zaključili tu svojega prizadevanja. Naše delo bo celovito, vključili bomo vse vidike, hkrati pa si bomo prizadevali, da bo ta pogajanja čim bolj transparentna. In sama želim biti zgled tega. Izid po teh pogajanj, ki smo jih začeli, mora biti vsaj napredek pri metodologiji. To je pomembno. Naše prizadevanja. so pripeljali do tega, da lahko rečemo, da bomo v prihodnih letih lahko omogočili, da bo vsaka država, ki bo predsedovala, lahko začela delo potem, ko se zaključi neka pogodba. In Mehika je bila prva, ki je pravzaprav drugače začela svoje predsedovanje. No, ne, to ni vsebinsko vprašanje, to je bolj vprašanje časa. Kar zadeva strategijo, naj povem, da bomo skušali pridobiti uravnotežen, svežen tem, glede katerih obstaja določen sporazum. In v teh temah smo se pogovarjali že z vsemi različnimi državami. Ko gre za države v razvoju, je naša strategija bila takšna, da smo jim skušali razložiti, da je odgovor na podnebne spremembe tesno povezan z politiko razvoja. In zato je to nek postopek, ki se razvija. Izzivi so pomembni, pa tudi priložnosti. Nekdo med vami je prosil za konkretne primere, kjer EU pomaga Mehiki pri naložbah v postopkih blažitve oziroma nasplošno glede podnebnih sprememb. In naj povem, da obstaja linija kreditov Evropske investicijske banke, ki je namenjena ravno zelenim projektom in Ta linija se že uporablja tudi za 50 milijonov evrov. Ta denar se je že uporabil, oziroma 20 milijonov smo porabili za projekte veterne energije na jugu države, v, drž v zvezdni državi Oaxaki, kjer je veliko vetra. In to dokazuje, da obstajajo možnosti tudi za evropska podjetja, da sklepajo posle. Tu bi rada dejala, da je za nas zelo pomemben dialog z zasebnim sektorjem. Pred dvema tednoma sem bila v Mehiki, sestala sem se z več eh, podjetniki. In skoraj mi je šlo na jog, potem ko sem se z njimi pogovarjala, saj so se pritoževali nad vladno politiko, nad tem, kako Mehika uh, vlada, kako jim pravzaprav jemljemo veter uh, in jim ne omogočamo, da bi se razvijali, kako bi morali jim dati več možnosti zakaj se tako omejujemo. Medar mislim, da gre dejansko za nek odgovoren odnos mehiške vlade. In sicer zasebna podjetja so vključena v to področje. In s tem imamo več možnosti za to, da napredujemo nov razvoj na področju energije, obnovljive energije, čistih tehnologij lahko omogočijo eh, dostop do pomembnih verofinanciranja in to bo seveda pomenilo boljše stanovanske enote, boljši transport za naše državljane, manj nasneževanja, manj bolezni, ki so povezane s tem, se pravi manj dihal, de, de, bolezni dihal, torej boljše življenje za vse. In s tem imamo tudi lahko trajnostno rabo tal, gozdov, vode. In moramo praviti vsa orodja, ki imamo na voljo za to, da bi dosegli to, da bodo podnebne spremembe pravzaprav donosen posel za države. No, politični vidik mora prav tako biti tu vključen. Politika mora biti skladna z razvojnimi strategijami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 poslanka Haši je spraševala, kako bi lahko Evropska unija šla še dlje, kako bi lahko še več storili za to, da bi čim bolj pomagali pri napredku. No, bi rekla bi, da je pomembno, da imate vodilno vlogo, vodilno vlogo že imate, čeprav se tega včasih morda ne zavedate, vendar definitivno jo imate v Mehiki, zelo sodelujemo z evropskimi institucijami in želimo si, da bi naš trg za uh, eh, oglik bil kopija evropskega sistema. Morda se nekateri s tem ne strinjate, vendar zaenkrat je to najbolje, kar obstaja in mi bi si želeli, da bi nam tudi nam to uspelo. Prav tako obstaja način, kako določati predpise, in kako sprejemate in izvajate okoljsko politiko oziroma vse politike, ki so povezane s podnebnimi spremembami. To je gotovo zgled, ki nam ga lahko date in ki ga lahko potem mi uporabimo. Sveda pa je ključnega pomena tudi vprašanje financiranja. Ne bom šla v tehnično vprašanje, vendar moram reči, da brez dvoma so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 Eh, obravnavati, moramo se vprašati, ali imajo razvite države morda neko zgodovinsko obveznost glede tega. Vendar mislim, da zaenkrat ne bi smeli mešati teh stvari. Sredstva, ki jih razvite države, donatorke dajojo državam, mora biti jasno, gre za pomoč. Uh, da moramo ločiti pomoč, razvojno pomoč in financiranje uh, tako imeno fast start sklada. V mednarodni skupnosti smo že slišali pozive k temu, da mora biti to del razvojne pomoči. To pa ni spremljivo eh, z našega vidika. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, Mislim, da moramo najprej povedati, da se Mehiki nevladne organizacije zdijo zelo pomembne za dialog v Cancunu. Vendar naj spomnim, da predpisi in sam razvoj konference niso nekaj, kar bi mehiška vlada določila. Mi smo le gostitelji. Mi torej damo na voljo uh, prostore za organizacijo tega dogodka, vendar organizacija pa je v rokah OZN. In torej uh, eh, OZN so tiste, ki določajo model sestanka. Lahko pa vam zagotovim, da vam bo v Kopenhagnu, da vam bo v Cancunu gotovo manj mrzlo, kot vam je bilo v Kopenhagnu. Prav tako bomo imeli uh, manjše vrste, ne bo minus 20, bo plus 30 stopinj, to bo gotovo bolj prijetno. Nevladne organizacije bodo imele dostop do prostorov, kjer se sprejemajo odločitve, vendar pa bodo obstajale določene dvorane, eh, kamor nevladne organizacije ne bodo mogle. Tako je to tudi v OZN. Tu bi rada še izpostavila vključevanje domorodnih eh, skupin v to pogajanje. Oni imajo zelo pomembno vlogo in v Cancunu pričakujemo 16 tisoč delegatov oziroma 16 tisoč prisotnih. Imamo 8 tisoč registriranih nevladnih organizacij. Lahko sami proračunate in ugotovite, da je njihov delež res visok. In res si prizadevamo za to, da ne bodo razočarani, kot se je to zgodilo v Kjubenhavnu, kjer pravzaprav niso sploh imeli pravice do besede in nobenega dostopa. Govorili smo že o vseh temah. Vprašanje transparentnosti, ki jo je prav tako omenjala poslanka Satohasi, to je zelo pomembno za Mehiko. Če želimo, da bo sestanek v Cancunu uspešen, potem je pomembna finančna arhitektura mehanizmov za to, kako bomo pravzaprav financirali eh, dejavnosti v zvezi z eh, podnebnimi spremembami. O tem se moramo vse načeloma pogajati. Če želimo zgoditi zaupanje, o katerih sem prej govorila, potem potrebujemo eh, nemudoma ukrepe glede takojšnjega dostopa držav v razvoju, do 3 milijonov evrov na le, dolarjev na leto od leta 2012 naprej in potem še 100 milijonov od 2020 naprej. Tako bomo dejansko lahko izpolnili pričakovanja teh držav in s tem bomo spostavili mehanizme nadzora Uh, uporabe tega, teh sredstev. Tudi tu obstaja neka lažna dilema glede nadzora in suverenosti. To je nekaj, kar moramo preseči. Vse države so odgovorne, tako donatori kot tisti, ki prejemamo pomoč, vsi moramo izkazati svojo zavezanost, ko gre za podnebne spremembe. Upam, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja, če ne, pa seveda sem na voljo tudi na veleposlaništvu. Če boste imeli pred sestankom v Cancunu še kakšno specifično vprašanje, če kdo želi več informacij, seveda smo vam na voljo in z veseljem. Uh, se želimo videti veliko delegacijo iz parlamenta na teh pomembnih pogajanjih. Hvala, Joe, hvala za to, da ste me povabili na sestanek danes. Hvala. Ja, dank, Najlepša hvala, gospa veleposlanica, gospa Fuentes, da ste prišli k nam. Slišali smo kar nekaj novih informacij. Zdaj se seveda pripravljamo na Cancunu. Četrtek bomo imeli videokonferenco z direktorico sekretarjata za podnebje Kristero Figueres potem bomo še čez dva tedna sprejemali resolucijo v Štrasburgu in na to se bomo tudi konference v Cancunu deležili z lastno delegacijo. Mislim, da nas bo 33 v delegaciji, torej iz tega lahko vidite angažma naših poslancev. Veliko drugih bi se nam želelo še pridružiti in seveda držimo pesti, da bo mehiško predsedstvo uspešno pri tem naporu, ker kot ste rekli sami, imate neko vrsto premustitveno funkcijo med severom in jugom, med bogatimi in revnimi in vsekakor je pomembna tukaj preglednost pogajalskega procesa, odprtost in vključevanje vseh. Tako da to je vsekakor že do neke mere neko jamstvo za uspeh, tako da se, vsi ne bo, da se nihče ne bo čutil izključenega, da bo lahko vsak sodeloval pri oblikovanju uh, rezultata, tako da držim pesti, da bi lahko Mehiki doživeli ta uspeh. Najlepša hvala, potem se torej znova zi, eh, bomo srečali v tem procesu razpravljanja in še enkrat hvala, da ste prišli med nas. kommen wir zu dem letzten Punkt des äh, Vormittags. S tem prehajamo k zadnji točki današnjega dopoldneva. Torej, že veliko krat smo omenili konferenco o biotski raznovrstnosti v Nagoji na Japonskem. 11 poslancev je bilo v delegaciji, naši delegaciji za to konferenco, nekateri od njih so danes tudi tukaj. lahko povem, da smo najprej dobili predstavitev strani komisarja Potočnika in tudi strani belgijskega predsedstva. To poročanje in eh, je dobro delovalo vsak dan. Lahko bi pohvalil tudi zelo dobro delo našega sekretarjata, ki je, bilo, ki je bil organiziran zelo dobro in tudi zelo dobro pripravljen. Sam sem bil tudi prijetno presenečen, ob parlamentarnem zasedanju mreže GLOB, tega prej nisem poznal, to srečanje v ponedeljek in torek o zelo pomembnih temah je bilo dejansko izredno zanimivo. Obravnavali smo vprašanje biotske raznovrstnosti in Evropski parlament naj bi pri GLOB tudi v prihodnje igral živahno in pomembno vlogo. Potem smo dobili predstavitve in informacije številnih vlad, eh, številnih držav, Južna Afrika, Japonska, ki je bila gostiteljica in potem tudi eh, strani delegacije ZDA, ki so bili le opazovalci. Ugotoviti moramo, da ZDA sploh niso priključile k tej eh, konvenciji o biološki raznolikosti in morda je bilo dobro, da niso bili udeleženci konference v Nagoji, kaj ti slišali smo precej restriktivna mnenja z te delegacije, ki je bila, kot sem že dejal, le opazovalka. V Cancunu žal ne bo mogoče, da bi stali ob strani, ker so članica, ampak torej, zgodi se tudi, da včasih velika država stoji pred vrati in ne sedi z drugimi v isti dvorani. Generalni direktor UNEPA gospod Steiner, bi zelo rad prišel v naš odbor, da bi govoril o globalnem upravljanju na področju podnebja, torej v okviru Rio plus 20. Leta 2012 bo treba govoriti o globalnem upravljanju, kajti takrat bo govora o številnih konvencijah, tudi številnih um, številni skladi bodo takrat aktivni, tako da to bo treba racionalizirati in tudi mi bomo morali o tem govoriti v naših pripravah na konferenco Rio plus 20. Torej, vsekakor uspeh te konference ni bil zajamčen. Zato je še tako lepše ugotoviti, da smo na koncu prišli do soglasja kot vedno je seveda bil potreben kompromis, ni mogoče do, bilo doseči vsega, kar smo zahtevali v naši resoluciji. Vendar pa mislim, da ta COP10 je vsekakor prispeval k temu, da je zavest o naravnem kapitalu, kot ga poimenujemo, in o izgubljanju našega naravnega kapitala raste. Skratka, ta COP10 je jasno ponazoril, da iz leta v leto izgubljamo naš naravni kapital in da tako ne moremo nadaljevati. Strateški načrt za leto 2020 je določil določene cilje in mislim, da so ti cilji razvrščeni v 20 različnih skupin. Želeli smo si nadaljevati, doseči še več, ampak še enkrat. Svet se pač je dogovoril o teh ciljih. Glavni vidik tega procesa v Nagoji je bil, je bil ABS protokol. Uporabniki genetskih virov morajo sedaj um, od, odslej naprej deliti prednosti z uh, prebivalstvom, odkudar vlečejo svoje vire, odkudar pač pridobivajo svoje vire. Uh, američani, ki se kot rečeno niso del tega sporazuma, morajo sedaj odločiti, kako bodo delovali, kajti po mojem mnenju bi bilo nespremljivo, da bi prišlo do ne poštene konkurence, tako da se bo tudi ZDA tukaj morali nečesa domisliti. Najpomembneje je torej bila mobilizacija finančnih virov, tudi tukaj je bila Evropska unija precej mehka, saj nismo imeli nobenih konkretnih obljub, ki bi jih lahko dali. Ker ZDA ni bilo ob mizi, je bila seveda Evropska unija v središču te konference. Pomenili smo zelo pomemben del uh, pogajanj in od, uh, veliko se je od nas pričakovali in tudi, pričakovalo in tudi veliko je bilo od nas odvisno pri sklepanju kompromisa. Tako bi pohvalil, kako je komisija vodila pogajanja. Uspelo nam je govoriti v en glas. Belgijsko predsedstvo je prispevalo svoje k temu, saj je bilo mogoče doseči več pri abs protokolu kot pri nagoji torej razsežnost protokola abs je večja kot smo pričakovali ob začetku konference oziroma kot smo se pogovarjali ob začetku konference tako je to dober znak da je mogoče najti kompromise z drugimi uh, za mizo zlasti z državami v razvoju. Toliko bi jaz povedal kot uvod v predstavitev rezultatov. Eh, sedaj pa besedo predajam vam in kot prvi bo Gerjan Gabrandi. Um, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ne bom ponavljal, kaj ste povedali vi, kaj ti tudi sam enako čutim eh, glede uspeha in glede naše delegacije. ZDA sicer ni polna članica, niso polna članica konvencije, to je bilo morda pravzaprav kar blagoslov, kajti mislim, da se ZDA ne bi strinjali z protokolom ABS zaradi svoje farmacevske industrije. Tako da, bilo, da, tako da je bil to morda nekoliko prikrit blagoslov. Nisem pa tako optimističen glede ratifikacijskega procesa, kajti vse države članice tudi bodo morale ratificirati ta protokol. Bojim se, da nekatere od naših držav članic, vlad in parlamentov uh, bodo imele pomisleke, če bi protokol o protokol Torej, če bi bil ta protokol še podrobneje izdelan, dvomim, da bi se vse države članice strinjali z njim. Zahvalil bi se zlasti Evropske komisije in svetu za zelo kooperativen način uh, vsak večer so nas obveščali o svojih vidikih in mislim, da je bilo naše sodelovanje zgledno, tako da bi se jim tudi tukaj uradno želel zahvaliti. Ena stvar pa me je razočarala. Pred konvencijo sem upal, da bomo svet bolj ozavestili o pomenu biotske raznovrstnosti. Glede na omejeno pozornost medijev se bojim, da tega cilja nismo dosegli. To je ena od stvari, na kateri moramo resno delati. In eden od načinov, kako bi to dosegli, je ta, da skušamo premostiti vrzel med okoljsko vidikimi in bioraznovr, eh, torej vidiki bioraznovrstnosti in vidiki ekonomije. Tako da bi bilo morda dobro imeti skupen sestanek tudi z odborom Ekon v tej hiši, v tem parlamentu, da bi govorili o biotski raznovrstnosti ne le z vidika okolja, temveč tudi z vidika ekonomije ali gospodarstva. Morda bi lahko povabili tudi gospoda Pafa Sutpeja iz projekta TIP da ne bo povedal le nam, temveč tudi našim kolegom iz odbora Ekon, kako pomembna biotska raznovrstnost resnično je. Ja, najlepša hvala. Dejansko študija TEP je bila zelo pomemben element razprave v Nagoju. Gre za uh, okoljske račune, ki, to sem že omenjal, ko smo glasovali v mojem poročilu. Torej, pomen naravnega kapitala, to je nova razsežnost razmišljanja in ukrepanja tako da vaše priporočilo jemljem na znanje. Sontrine Belier, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pridružila bi se uh, svojim predhodnikom. Hvala za kakovost organizacije dela v zvezi s tem. Sekretar je to res veliko pomagal, torej sekretarjat odbora eno in to moramo podariti. Hvala sodelovanju, ki je bilo bogato, polno zaupanja in s tem smo mi kot evropski parlamentarci, evropski poslanci dejansko imeli neko aktivno vlogo pri pogajanju. Tako v sodelovanju z uh, belgijskim besedstvom, kot z ekipo komisarja Potočnika. Res, to so bile zelo dobre uh, okoliščine za delo idealni pogoji za delo, lahko rečemo. Eh, hvala vsem. Sama sem, sod, sem, sem sodelovala v tem Globe International in mislim, da bi tu lahko um, res lahko marsikaj dosegli. Sodelovanje v okviru konference Globe je bilo zelo koristno. S, s, tudi s tem smo prišli do zaupanja in do rezultata, do katerega smo prišli v nagoji. Vse do konca smo zadržavali dih. Sporazum je bil podpisan pol dveh zjutraj, mi pa še v polnoči nismo vedeli, če bomo dejansko prišli do nekega dogovora. In uh, mislim, da sicer ni. Uh, Mislim, da mora biti veselje, čeprav morda ni dosegel vseh naših pričakovanj, vendar vseeno je to nek uh, verno vdiha, da bomo vzpostavili multilateralni OZN sistem, da bomo imeli neko novo upravljanje in vodenje, ko gre za okolje. Prav tako pa je to dobra novica za biotsko raznovrstnost, saj moramo tu še veliko postoriti vendar sedaj upam, da bomo porabili manj časa, kot smo porabili recimo za ključni protokol. In mislim, da eh, lahko eh, rečemo, da je bil to res uspeh. Imamo potem še eno dobro novico in sicer glede sodelovanja EU v okviru post-Lizbonske pogodbe. Eh, sedaj lahko EU dejansko se uspešno pozicionira v mednarodni areni. Sedaj je Evropa res lahko pomembna moč, ki govori z, eno samim, z enim samim glasom. In države članice se res niso med sabo um, razhajale v svojih mnenjih in uh, s tem je pomembno, da izpostavimo vlogo nove vodilne sile na svetu, to je EU. Mi si želimo, da bo tako še naprej. To je novi akter na mednarodni areni in mi bi radi spomnili komisijo, uh, pa tudi odbor za okolje, da je strategija za biotsko raznolikost EU, o kateri se sedaj pogajamo z obdobje 2011-2016. No in ta konvencija mora biti v skladu z izzivi in Evropska unija mora biti še naprej lider na tem področju. Hvala, Sandrin Bije. In hvala, čestitke, da ste ostali do konca, saj naša delegacija je zaključila delo že v sredo zvečer ko so pogajanja pravzaprav se šele zares začela. Ehm, in še nekaj bi omenil, ni zelo koristno, da mora parlamentarna eh, delegacija oditi sredi konference. Treba je ostati do konca in hvala, da ste ostali, hvala, da si nas obveščala po SMS-ih, kaj se dogaja. Karin Klamberger, izvolite tudi meni je težko, da se ne bi zahvalila za organizacijo, tako da se tukaj pridržujem sandrininim besedam. Še nekaj bi povdarila, kar je prej omenil kolega Gavranti. Pomemben dejavnik konference je bil ta, da tudi v okviru študije TEP je bilo izkazano, kakšno vrednost imajo delujoči ekosistemi in kako, ti, e, kako se je treba te ekosistemske storitve dejansko oceniti, da ne gre za neke fantazije um, raziskovalcev prihodnosti, da ne gre za neke straho, scenarije, ki nas navdajajo strahom, temveč da gre za dejansko konkretne projekte in da jih je mogoče preliti v konkretne številke, kajti uh, Po konferenci smo potem imeli tudi tiskovne konference tudi v moji državi članici in novinarji vedno znova govorijo o orhidejah, ki bi bilo treba zaščititi ali ne vemo, pač eni od želu, ampak treba mi je povedati, da gre za veliko več kot za posamezne živali. Mislim, da tega še niso posem dojeli. In to, kar tudi potrebujemo in tukaj pozivam vse kolegice in kolege, uh, potrebujemo pripravljenost v vsaki državi članici, da se biotska raznovrstnost financira tudi izven naših meja. Kaj ti to, ko smo, kar smo se pogovarjali, uh, je pokazalo, da v državah članicah počnemo veliko, to smo slišali tudi strani ZDA, da pač uh, počnejo veliko z namenom zaščite biotske raznovrstnosti, ampak ko govorimo potem o finančnem bremenu, če želimo dejansko nekaj doseči, uh, bo te stroške morala plačati predvsem Evropska unija. ZDA tukaj ne bodo sodelovali in druge države članice so eh, so tukaj, ki bodo morale nekako financirati tudi države v razvoju. Tako da moramo govoriti o tem, da moramo ozavestiti naše državljane o tem in kot sem že omenila prej, moramo vedeti, da biotska raznovrstnost ni le nekaj, za kar je pristojen odbor Envi, temveč je to vidik, ki ga je treba vključiti tudi v druga področja politike. In mislim, da moramo tudi dejansko bolj intenzivno govoriti z našimi kolegi iz obora za finance. Hvala. Hvala, Ana Rospah. Tak, formand. Hvala, gospod predsednik. Želela bi izpostaviti enako kot predhodna govornica. Že dolgo govorimo o teh stvarih in imam še vedno nekaj pomislekov. Eno je, da pripravljamo izjave na visoki ravni, ampak kaj ima to opravka? z ogroženimi živalskimi vrstami na Daljnem vzhodu. Kaj bomo naredili v zvezi z morskimi sesalci, ki se ujamejo v ribiške mreže in ki se dušijo v plastičnih odpadkih v svetovnih morjih? Samo zato, ker sklepamo konvencije in podpisujemo dogovore, bomo težko naredili kaj konkretnega. Obstaja še vedno veliko področji, kjer nimamo zakonodajnih pooblastil. Evropska unija si želi biti vodilna pri reševanju teh problemov, ampak velik razkorak je med tem, kaj se odločimo mi tukaj na visoki ravni in kaj se dejansko dogaja na obalah Afrike, v Afriki, v Indiji, na Borneu in drugje. Torej, uskladiti je treba teorijo in prakso. Hvala. Krita Narcinis. Hvala lepa. Želim najprej čestitati tej delegaciji. Delo je bilo očitno dobro upravljeno, glede na to, da so bili rezultati dobri. Ima pa vprašanje, kaj pa država gostiteljica, kaj je naredila Japonska, da bi dosegla napredek. Zanima me, kakšna je bila donana vrednost japonske, kaj ne jim, zato da bi to lahko uporabili tudi pri Mehiki, kaj lahko mehičanom rečemo, da smo se naučili od japoncev. V tej razpravi smo ugotovili, kaj se je zgodilo in kakšna je negativna vloga Evropske unije pri pogajanjih v Nagoji, zlasti, ker zadeva protokol ABS. Skoraj bi zamudili to priložnost za uspeh. Menili smo namreč, da je bila Evropska unija bolj pozitivna. Kolegi in kolegice so že omenjali, da se mora Evropska unija resnično dobro pripraviti na pogajanje v Cancunu, da bo naša vloga bolj pozitivna. Zanima me, kakšna so naša pogajalska stališča pri okoljskih pogajanjih. Kaj te vidi, vidimo veliko možnosti za izboljšave, čeprav pa smo na pravi poti. Nekaj podrobnosti je treba izboljšati in te so verjetno ključne. Hvala. Sedaj pa bomo slišali komentar Basa Eichhauta dobro, da se strinjamo glede tega. Potem, ko se zahvalim sekretarjatu za organizacijo te poti, kajti organizacija je bila resnično izvrstna, resnično se moramo zahvaliti Beronže in Josu, bi omenil dve točke. Eno, gre, eno zadeva proces, drugo vsebino. To, kar je zelo, poka se zelo pokazalo v Nagoji, je, da Evropa lahko govori v en glas. Zakaj? zakaj smo to uspeli zaradi dobrega sodelovanja med belgijskim predsedovanjem in evropsko komisijo mislim da je to bistveno tudi če sedaj razmišljamo o naslednjih korakih v cancunu zelo jasno je bilo da komisija prevzema vlogo vodilno vlogo pri razpravi o abs in komisar potočnik in tudi eh, ljudje iz komisije so vodili to in tako smo lahko govorili v en glas. Potem pa, ko smo govorili o financiranju in tako je tam vodilno vlogo bolj prevzelo belgijsko predsedstvo. Mislim, da je ta razdelitev nalog bistvenega pomena sedaj, ko govorimo o Cancunu, kajti velikrat gledamo na to kot en sam svežen in dobro moramo razdeliti svoje pristojnosti. Ena oseba mora voditi našo, naše pogajanje. Glede vsebine, zelo kratko, gospod predsedujoči, mislim, da dejansko smo lahko zadovoljni z rezultatom, vendar pa moramo sedaj te rezultate tudi izvesti. Lahko se dogovorimo glede določenih ciljev, ampak te cilje, cilji morajo dejansko nekaj pomeniti. To, da bomo sedaj uh, sčasoma omaknili subvencije, ki škodijo biotskem raznovrstnosti, da bomo sedaj bolj upoštevali okoljske račune, to mora dejansko biti prevedeno v naše domače politike, če želimo, da bo imelo določene posledice. To je ključno sedaj. Zdaj, ko govorimo o kmetijski reformi, moramo misliti tudi na ugašanje subvencij, ki škodijo biotske raznovrstnosti. Tako da kolege prosim, ki so sedaj zadovoljni, da smo dosegli te cilje, da prevedajo te cilje, ko bomo govorili tudi o kmetijski reformi, kajti takrat se bo resnično začela prava razprava. Arsenis. Uh, Odgovor tebi, da gre za Japonsko. Tudi tukaj je pomembno vedeti, da čim govorimo o nacionalni biotski raznovrstnosti in nacionalni zaščiti, da smo vedno zelo ambiciozni in to je tisto, kar počne Japonska. Imajo zelo ambiciozne cilje in politike glede nacionalne biotske raznovrstnosti, ampak hkrati pa, če pogledamo, kaj počnejo z ribištvom, zunaj japonskih meja, tam seveda zauzemajo drugačno vlogo, tako da doslednost med tem, kaj počnemo doma in zunaj, je tudi nekaj, kar bi lahko izboljšala Japonska, ampak mislim, ko govorimo o ribištvu, lahko tukaj izboljšamo svoje delovanje tudi v Evropski uniji. Tako da tukaj ima Evropska unija sedaj določene naloge, ki jih mora izpolniti, če želimo dejansko doseči te cilje, za katere smo se tako borili v Nagoji. Hvala mislim, da je bila Japonska edina, ki je dala na mizo dva, dve, dva, dve milijardi dolarjev. Mislim, da je bila to vsota, ki jo je ponudila gostiteljica in to je vsekakor prispevalo k boljšemu vzdušju. Na to so tudi oni um, organizirali konferenco z pospeševalci za ABS, so imeli potočnika, potem za, za sever in Namibijo za jug. Uh, Isto je potem veljalo tudi za strateški načrt in za financiranje, kajti treba je nekako uskupiniti države. Ne morete imeti kar tako razpravo z toliko in toliko državami na plenarnem zasedanju. To je treba ustrezno pripraviti. To bi bilo morda tudi vzeti na znanje za Cancun. Tako da se strinjam, da je treba sedaj spremljati ratifikacijo tega protokola v državah članicah in potem tudi vključevanje vprašanja biotske raznovrstnosti vse politike, v politiko kmetijstva in tudi v druge politike. Mislim, da bi moral komisar Potočnik po januarju tudi priti med nas in nam poročati o spremljanju teh ukrepov, kaj mora storiti Evropska unija in kaj mora storiti države članice. Chris Davis je bil z globom na Kitajskem, zdaj je prišel k nam. Um, glob je dejansko nek inštrument za zakonodajalce, ki spremljajo zakonodajo na področju okolja. In mislim, da moramo nekako spremljati tudi izmenjavo številnih držav, ki si želijo storiti isto, še zlasti, ko imate globalne sporazume in konvencije. Tako morda bi tako lahko povzeli vse, kar uh, smo dosegli v Nagoji. Torej, to nas navdaja z upanjem, da človeštvo in da so OZN sposobni skovati konsens in videli bomo, kaj se bo zgodilo v Kankunu. S tem je dopodanski del zasedanja zaključen. Znova se vidimo ob treh, ko nas bo obiskal direktor Eče tako da žal nisem dal besede komisije, komisiji, ampak povabili smo vsekakor komisarja Potočnik